Dovolite, da začnem z našim sestankom na vrhu. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, dobrodošli, princ Valižanski. V veliko čast nam je, da ste vi, kraljeva visokost, tukaj z nami na konferenci, ki bo govorila o tako pomembni temi. Nizko oblično gospodarstvo in uh, blaginja in napredek povezana z nizkoogličnim gospodarstvom, je nekaj, kar predstavlja za vse nas eh, velik izziv. Vaša kraljeva visokost, predsednik Baroso, predsednik Van Rompuy, kolegice in kolegi, prijatelji, gospe in gospodje. Dobrodošli v Evropskem parlamentu tudi vsi današnji gostje. Dovolite, da začnem z zelo enostavno izjavo. Evropski parlament je najbolj okoljevarstveno ozaveščena politična skupščina na svetu. Od prvih neposrednih volitev leta 1979 namreč že imamo odbor, ki se ukvarja z okoljem. Torej pri nas postajajo zamisli zakoni. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da smo ustanovili takšen odbor. Vendar, preden lahko sprememo zakone in zakonodajo, potrebujemo konference in srečanja, potrebujemo izmenjavo mnen, izmenjavo mnen v naši demokratični družbi je nekaj, kar je nujno. In konferenca, kakršna je naša, je tudi nujna. Zamisli, ki se bodo porodile na tej konferenci, nam bodo omogočile sprejemati boljšo zakonodajo, kajti na podlagi teh razprav bomo lahko našli rešitve za jutrišnji dan. Dragi prijatelji, naš posebni gost, njegova kraljeva visokost in eh, so eh, predsedojoči konferenci princ Valižanski, je aktivno udeležen v okoljevarstvenih vprašanjih in boju proti podnebnim spremembam že več kot 20 let. Njegovo vsakodnevno življenje in izzivi, s katerimi se spopada, njegova kraljeva visokost eh, predstavlja zgled, kako voditi naše družbo v spoštovanju narave in kako Eh, voditi našo družbo v prihodnost. Samo eno od njegovih pobud bom omenil, to je eh, projekt eh, za deževni gost princa Valižanskega. Vaša kraljeva visokost. Tukaj ste bili na zadnje pred tremi leti. Takrat ste poslankam in poslancem povedali, da eh, navček že bije našemu gospodarstvu in našim družbam zaradi podnebnih sprememb. In lahko vam povem, da smo že veliko naredili proti temu. Strategija Evropska unija 2020 nam bo pomagala, da zagotovimo potrebne naložbe v tehnologijo in v nizkooglično gospodarstvo. 5. maja lanskega leta smo v tem parlamentu sprejeli nov svežen zakonodaje v zvezi s tem in na ta način ustvarjamo neko novo blagovno znamko za organizacijo m, mm, skupne energetske politike v Evropski uniji. Na ta način bomo ne samo zmanjšali stroške za energijo, temveč bomo eh, zagotovili večjo varnost, kar zadeva oskrbo z energenti, istočasno pa bomo tudi privrčevali in eh, zagotovili učinkovito rabo energije. Najbolj čista in najcenejša energija je tista, ki mm, je nismo porabili, ki nam je ni bilo treba eh, proizvesti. In cilji strategije Evropska unija 2020 določajo eh, najvišje Eh, cilje za v svet. 20 odstotkov no znižanje eh, emisij, 20 odstotkov povečanje energetske učinkovitosti in to ni dovolj. Nizkooglično gospodarstvo bomo resnično ustvarili, če bo prišlo do pristnega sodelovanja med zasebnim in javnim sektorjem in nevladnimi sektorji. Politiki so tisti, ki morajo ustvariti pravni okvir, v katerem lahko delujete. Gospodarstvo pa je tisto, ki mora še naprej imeti odgovorn, uh, eh, odgovorn pristop eh, družbi, v kateri uh, deluje. In zato smo veseli, da ste tudi predstavniki gospodarstva danes z nami. Va, naši voljivci so naši in vaši um, uporabniki. Pomembno pa je, da gre za 500 milijonov evropejcev, ki želijo živeti v bolj zdravem svetu. Vaša kraljeva visokost, izvolite, beseda je vaša. Predsedniki, spoštovani gostje, gospe in gospodje, Šele pred nedavnim so mi povedali, kakšno čast bom imel, da nagovorim vaš parlament. In moram reči, da sem bil nekoliko presenečen, ganjen celo, da ste me ponovno nazaj povabili na razpravo o bistveni temi, o tem, kako lahko naša gospodarstva pretvorimo v nizkooglična gospodarstva, kako jih lahko spravimo na nizkooglično krožnico. Vem, da se ukvarjate eh, neutrudno z celo vrsto velikih vprašanj, naprimer kako preobrniti turbulentne tokove te eh, resne gospodarske klime, v kateri smo. Vsekakor pa me obogumlja to, da tukaj v Bruslju toliko pozornosti posvečate globokim in eh, tem, temeljnim spremembam, ki jih potrebujemo, če hočemo obvladati dolgoročne gospodarske posledice podnebnih sprememb in če hočemo izkoristiti naš naravni kapital. Prosili ste me, naj pridem sem in vam spregovorim o tem, kar mi je pri srcu. Zlasti se moram vprašati, zakaj je to uh, potreba po nizkoogličnem gospodarstvu tako nujna potreba in zakaj se moramo s tem ukvarjati. Najprej mislim, da moramo poznati boljšo povezavo med hrano, energijo, vodo in gospodarsko varnostjo na eni strani ter politikami, ki jih sprejemamo na vseh teh področjih. To postaja vse bolj pomembno zaradi vse večjega povpraševanja in konkurence za izrabo zemljišče, zemlje in drugih virov. In ta uh, tekma že vpliva na naraščajoče cene in zaradi tega gotovo ste tudi vi uh, to opazili, se, ker se to izraža v novih uh, vremenskih pojavih. Sam sem zgodovinar, ne ekonomist, ampak tudi meni je jasno, da če se hočemo odzvati na te probleme z načinom, vse bomo delali po starem, ko gre za ustvarjanje bruto domačega proizvoda, potem bomo samo kratkoročno stvari olajšali, ne bomo pa našli dolgoročnega zdravila. Zakaj? zato ker ne vem, kako lahko ohranimo rast bruto domačega proizvoda na dolgi rok, če bomo še naprej konzumirali naš planet eh, tako nenasitno, kot smo ga dosedaj. Vsekakor obstaja neposredna povezava med eh, odpornostjo narave in ekosistemov na eni strani in odpornostjo naših nacionalnih gospodarstv ne smemo pozabiti, da je ta odpornost, trdnost, od katere je odvisna naša prihodnost. Vem, da poteka veliko razprav o tem, kaj pomeni beseda odpornost, trdnost, resilience v angleščini. Jaz mislim, da to pomeni zmožnost absorbirati, odstraniti in se prilagoditi na zunanje šoke. In mislim, da je zelo težko, če sploh eh, moč olajšati posledice podnebnih sprememb, če se eh, življenski sistemi na zemlji še naprej eh, drobijo, tako kot se dan danes, če ti sistemi, sistemi postanejo šipki ali če celo propadejo. Torej, če naravni kapital bo izgubil svojo eh, naravno odpornost in trdnost. Prašati se moramo, koliko časa bo potem trajalo, da bo naš gospodarski kapital in naše gospodarski sistemi zgubili svojo odpornost in trdnost. Primer, jasni primer tega je eh, usoda džungle oziroma deževnih eh, gozdov. Eno tretjino tropskih eh, gozdov smo v zadnjih 15 letih od, uničili. 6 milijonov hektarjev eh, deževnega gozda izgubimo vsako leto. To je približno 45 tisoč eh, nogometnih igrišč vsak dan. Izgubljamo mm, vrste mm, flore in faune, eh, ki so izumrle. In človek se mora vprašati, koliko vitalnih, morebitnih zdravil, in rešitev smo na ta način izgubili za reševanje problemov, s katerimi se soočamo. Ker ni več dreves, ki bi milijarde ton vode posredovala v zrak, se seveda spreminja tudi vreme in zaradi tega je ogrožena stabilnost proizvodnje hrane. Torej, če požgemo en hektar džungle, lahko to vpliva na preživetje cele vrste ljudi in to tudi neposredno vpliva na gospodarsko rast, blaginjo in napredek na lokalni ravni. V zadnjem času so to potrdile tudi ugotovitve, da suše, ki so se v preteklosti pojavljale enkrat na sto let, ki so se sedaj, mimo grede rečeno, pojavile dvakrat v zadnjih petih letih, so morda neposredna posledica eh, tega, da uničujemo gozdove. Zaustaviti moramo deforestacijo, torej uničevanje gozdov. Ne zato, ker imamo izbiro, ampak zato, ker je to predpogoj za kakršenkoli nizkooglični načrt. Če se ne bomo teh problemov lotili, lahko naredimo karkoli drugega, ampak podnebne spremembe so nekaj, na kar moramo najti ustrezni odgovor. Istočasno se moramo odmakniti od konvencionalnega gospodarskega modela rasti, ki je zasnovan na proizvodni in porabi eh, oglično intenzivnih eh, vrst eh, virov blaga in tako naprej. Gospodarsko rast moramo eh, ločiti od vse večje potrošnje in sicer kako? Tako, da bomo imeli gospodarstvo, ki bo istočasno eh, prispevalo k ohranjanju narave potrebujemo nov okvir, ki bo osredotočen na odpornost in trdnost, morali bomo na novo kalibrirati na in uravnotežiti naše pristope. Če ne bomo razmišljali o nastajanju novega okvira in če ne bomo te dileme kmalo razrešili, potem se bojim, da nas čakajo zelo, zelo hudi časi. Kaj je problem pri vsem tem skupaj? Ne moramo si privoščiti luksiza neuspeha moramo nizkooglična gospodarstva razviti, ki bodo ne samo uh, ponudila nove gospodarske priložnosti, temveč ki nam bodo tudi omogočila, da bo Evropa ostala konkurenčna. K sreči obstaja nekaj spodbudnih znakov, da se stvari spreminjajo. Moram reči, da tesno spremljam in da me opogumlja strateški energetsko-tehnološki načrt. Ta se mi zdi, da je nujno potreben. Kajti morali se bomo vprašati, kako iščemo vire, kako proizvajamo, kako uh, organiziramo promet in eh, podobno. Le na ta način z novimi tehnologijami bomo zagotovili nove možnosti uspeha na trgu. Zato konkretno pobudo ste nam ponudili zelo spodbudni zgled in to ne nam samo v Evropi, temveč sem po svetu. Zelo dobro se zavedam težav, s katerimi ste se soočili, ko ste pridobivali podporo za cilj za zmanjšanje 20, za 20 odstotkov toplogrednih plinov do leta 2020. Ampak znanstveniki, na stotine jih je, nas opozarjajo na to, da eh, bodo posledice nedelovanja, ko gre za podnebne spremembe, zelo velike, če ne bomo do leta 2020 zmanjšali za 50 odstotkov emisij toplogrednih plinov, kar pomeni, da vaš cilj mora biti ambiciozen. Vem, da je Evropska unija imela željo določiti 30 odstotni cilj in lahko uh, vam samo čestitam k tem naporom. Gospe in gospodje, Ne pozabimo, da je industrializirano gospodarstvo, ki je odvisno od nafte, nekaj, kar je del eh, modela gospodarstva po vsem svetu in to je gospodarstvo, ki je odvisno od cene nafte. Eden, ena od študij kaže, da tipična, v tipični zahodni prehrani vsak posameznik porabi 4,4 litre dizla na dan in če bo cene eh, Eh, nafte še naraščale, potem bomo imeli velike težave. Vemo, kaj se dogaja z ceno nafte v zadnjih mesecih. Ne smemo pozabiti še nečesa. Živimo v svetu, kjer je ena milijarda ljudi lačnih, ena milijarda ljudi pa je skoraj da podhranjenih, druga milijarda pa trpi zaradi pretirane teže in debelosti. In večina držav Eh, na milijarde dolarjev meče skozi okno v obliki hrane vsako leto. Istočasno pa v državah v razvoju okoli 40 eh, odstotkov kmetijskih proizvodov pridejo na trg. Slaba raba zemlišč pomeni, da izkoriščamo samo 40 odstotkov zmogljivosti. To je seveda norost. In žal je treba ugotoviti, da je naša zelo intenzivno kmetijstvo tudi tisto, ki, uh, zago, ki uh, uničuje tudi morsko okolje, torej uh, eh, flora in fauno v morjih. Vi bolje veste kot jaz, da je treba okrepiti nutriente v, v morskih okoljih. Če ne bomo tega naredili, bomo m, mm, ustvarili. Uh, območja mrtvih mori, kjer bodo izginile mnoge rib, eh, vrste rib. Eh, UNEP, torej program Združenih narodov za eh, okolje, je v svojem poročilu leta 2004 omenjalo 140 takšnih mrtvih območji v Mehiškem zalivu in tako naprej. Leta 2002 se je povečala velikost eh, tega mrtvega območja za več kot 120. Eh, in eno, eno od la, zadnjih poročil iz Danske povdarja, da zaradi podnebnih sprememb prihaja do vse več takih mrtvih območij od 2 odstotka mrtvih območij v oceanih danes, naj bi prišli na 20 odstotkov v letu 2100. Morda naj omenim še nekaj. 25 odstotkov oglikovega dioksida, ki ga pošljemo v zrak, absorbirajo oceani. Ampak videti je, da so zmogljivosti oceanov, da še vedno naprej tako delujejo v prihodnosti, postajajo vse, zmanjše, vse manjše zaradi Eh, sprememb v obalnem habitatu. Naprimer, v naslednjih 50 letih bomo eh, zaradi uničevanja nekaterih plantaž v zrak spustili 13,5 gigaton eh, oglikovega dioksida, več kakor v letu 2005. In to je več kot so podnebne emisije v vseh državah članicah EU eh, zaradi prometa v zadnjih 15 eh, letih. Poleg tega imamo probleme eh, pretiranega ribolova, poslabšanja kakovosti habitata in tako naprej. Gre torej za veliko nevarnosti in zaradi tega potrebujemo holističen in previdnostni pristop. To moramo narediti če hočemo zagotoviti ekopomorske sisteme, da bodo, da bodo še naprej omogočali ribištvo in če bomo seveda eh, želeli zagotoviti to funkcioniranje eh, oceanov, kar zadeva absorbiranje CO2 tudi v prihodnosti. I may not be alone. Thank you very much, uh, Your Royal High. Hvala lepa, kraljeva visokost. Opredelili ste zelo veliko pomembnih težav in izzivov, ki so pred nami. Podnebje, voda, energetska učinkovitost in varčevanje, vse to je zelo pomembno, seveda pa tudi strateška javno-zasebna partnerstva. Torej, sodelovanja med javno-zasebnim sektorjem ne bo šlo. President. Hvala lepa. Vaša kraljeva visokost, predsednik Buzek, predsednik Van Rompuy, spoštovani evropski poslanke in poslanci, spoštovani gosti. Naj vam na začetku povem, kako izjemno je, da smo danes vsi tukaj, politični voditelji, nevladne organizacije in podjetniki iz vse Evrope. Naj se najprej zahvalim vam, kraljeva visokost, za zelo vsebinsko poln in zelo navdihujoč govor za nas vse. Redko vidimo tako jasne dokaze, kakšno partnerstvo potrebujemo, če bomo želeli Evropo postaviti na trajnostno pot. Zahvaljujem se princu Valižanskemu in predsedniku Busku za to, da sta organizirala to srečanje na vrhu. Čestitam ima. Čestitam pa tudi za izjemno dobro izbrano ime in sicer nizkooglična blaginja in napredek. Komisija si prizadeva doseči sinergijo med nizkoogličnim gospodarstvom ter blaginjo in napredkom v svoji strategiji 2020. Želimo si pametno, trajnostno in vključujočo rast. Evropa 2020 je kompas, ki nam kaže pot do razvoja nizkoglične strategije. Če omenjamo zeleno rast, učinkovitost izrabe sredstev, nizkoglično gospodarstvo, To ne pomeni, da želimo samo uporabljati visoko leteče besede. Ne, v strategiji 2020 je to omenjeno, ker je trajnostna rast in premik na učinkovito nizkooglično gospodarstvo nekaj, kar je nujno pomembno. To niso samo dodatki, ki bi lahko dodali po želji. Ne, to je nekaj ključnega za nove trge. To bo ustvarjalo nova delovna mesta in nova področja rasti. Odločeni smo, da ne bomo zamujali in zapravljali časa s tem pristopom. To smo še enkrat pokazali pred nekaj tedni, ko smo sprejeli vodilno pobudo in sicer Evropa, ki učinkovito upravlja sredstvi. Javno dobro moramo dobro upravljati in zavarovati moramo preživetje planeta, zavarovanje dobave in. Edini način, da to dosežemo, je, da bolj učinkovito izrabljamo sredstva. Trije pogoji so tu ključnega pomena. Prvi pogoj je usklajeno ukrepanje na številnih političnih področjih z politično prepoznavnostjo in podporo. Zato sem resnično hvaležen za vsa prizadevanja podjetnikov in vodilnih na tem področju v zvezi s tem. Učinkovitost sredstvi ne mora biti povezana samo z zeleno nišo. Ne, to mora biti del širših gospodarskih reform. Nujni ukrepi in dolgotrajne naložbe potrebujejo svoj čas. Podjetja se morajo dobro odločiti na podlagi stabilnih, predvidljivih in dolgotrajnih politik. Tudi ukrepi, ki spodbujajo potrošnike za to, da ustrezno uporabljajo sredstva, lahko zagotovi napredek. Napredke na področju učinkovitosti ne smejo biti izgubljene. Na ta način bo učinkovitost sredstvi skupni imenovalec za podnebne spremembe, energijo, promet, industrijo, surovine, kmetijstvo, ribištvo, biotsko raznovrstnost in regionalni razvoj. To bo neke vrste vključevanje ciljev po vseh političnih področjih. Prednosti so jasne, sprožiti želimo gospodarsko uspešnost in zmanjšati porabo sredstev. Na ta način bomo lahko zagotovili inovativnost in rast in eh, dobavo vseh virov v tem trenutku, ko je eh, tekmovanje in konkurenca za te vire največje. Morali bomo torej zmanjšati vpliv podnebnih sprememb na porabo virov. Veliko tega lahko storimo že zdaj, po nizkih stroških. Bolje moramo razumeti, kaj je na kocki in spremeniti moramo vedenje. Nekateri ukrepe pa bodo zahtevali občutne naložbe, tudi v tehnološke izboljšave in občuten premik na energetskih, kmetijskih in prometnih sistemih. To se ne bo zgodilo čez noč, ampak sploh se ne bo zgodilo, če podjetja ne bodo imela jamstev, ki jih potrebujejo za to, da bodo lahko vlagala sedaj. Prihodne generacije morajo imeti prednost zaradi pametnih naložb. Takšen regulativni okvir lahko uporabimo za zagotavljanje jamstev. Če bomo ustrezno uporabili okvir, tako da bodo znanstveniki lahko raziskovali, potem bodo tudi podjetja vključena v to, lahko bomo imeli pametno rast v mestih, ko se borimo proti kislemu dežju in to nam je uspelo tudi v primerjavi z ozonskim plaščem. Veliko dobrih znakov je za tiste, ki jih iščejo. V celotni Evropi je recikliranje že nekaj običajnega za podjetja in gospodinstva. Od leta 1990 smo izpuste toplogrednih plinov v Evropski uniji zmanjšali za več kot 10 odstotkov, naše gospodarstvo pa se zrasla za okrog 40 odstotkov. Izgubljamo oziroma zmanjšujemo svojo odvisnost od fosilnih goriv. Razmislimo samo o hitri rasti obnovljivih virov energije. Od 25 največjih fotovoltaičnih elektrarn na svetu jih je 23 v Evropski uniji, torej 23 od 25. To rast moramo še naprej spodbujati, še pospešiti in jo uporabiti tudi na drugih področjih. Uspešna strategija bo vodila do izboljšane konkurenčnosti, tako bomo lahko ustvarjali visoko kakovostna delovna mesta, izboljšali bomo zdravje in tudi izboljšali kakovo življenja. Naprimer, delovna mesta povezana s tistimi sektorji, ki zagotavljajo trajnostno rast, so bolj varna. Velik potencial imamo tudi za izvoj in za gospodarsko urednost. Nizkooglične tehnologije zmanjšujejo emisije in izboljšajo kakovost zdravja, s tem pa oziroma tudi kakovost zraka. Oljši in strožji standardi lahko spodbujajo inovacije. Analiza Evropske patentnega urada kaže, da so se številke, števila patentov močno povišala od sprejetja kjotskega protokola. Ne glede na to, da smo dosegli napredek, ni sedaj čas, da stopimo s plina. Ne, še naprej moramo vključiti tudi druge igravce. Drugi se nam približujejo in če ne bomo ukrepali, bomo izgubili prednost, ki jo imamo. Spomladi bomo pokazali, kaj mora Evropa storiti za to, da bi do leta 2050 ustvarili zeleno gospodarstvo. Za 80 do 95 odstotkov moramo zmanjšati emisije toplogrednih plinov kot skupna prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam. Skupaj bomo prepravili tudi načrte za ustrezen prometni sistem do leta 2050. Spomladi bomo objavili tudi načrt za energetsko učinkovitost, kjer bomo poskusili pripraviti načrte za prihranek energije za 50 odstotkov do leta 2050. To, o tem so govorili tudi na vrhu svetu petek pripravili bomo tudi srednjeročne in dolgoročne cilje. Namen tega pa je, da bi ločili gospodarsko rast od uporabe sredstev. Kako lahko Evropa izkoristi oziroma pripravi energetski sistem do leta 2050? Ta načrt bomo pripravili do jeseni. Imeli bomo tudi predloge za reforme skupne kmetijske politike, skupne rigiške politike in drugih politik. To bo v kontekstu prihodnega proračuna EU za to, da bi pripravili učinkovito nizkooglično gospodarstvo. To bo del direktive o davkih glede ener porabe energije. Evropska unija trenutno uvaža več kot 300 milijard evrov na področju energije, to je 2,5 BDP. Če želimo ustrezno ukrepati, lahko za 200 milijard evrov zmanjšamo stroške na tem področju, lahko ustvarimo tudi 2 milijona delovnih mest. Svoje emisije CO2 bi lahko zmanjšali za več kot 700 milijonov ton, gospe in gospodje. Tukaj smo del dirke na vrhu, oziroma dirke do vrha. Če želimo izgraditi ustrezno Evropo, lahko govorimo, da je to podjetjem prijazna naloga, ki bi lahko koristila vsem. Mislim, da bomo tako lahko ustvarili blaginjo za vse. Tudi podjetja bodo imela korist od tega, od više in boljše uporabe sredstev, imele pa bodo tudi prednost prvega na trgu na določenih področjih. Strinjam se, da prihodnost pripada tistim, ki razumejo, da če storiš več z manj, je to bolje in bolj konkurenčno. Evropska komisija se pridružuje temu, da je kul, cool, če porabimo manj. Evropska komisija sicer nima tako dobrega jezika, ampak zamisel je enaka. Vse, kar potrebujemo sedaj, je, da imamo politično voljo in partnerstvo. In to je točno tisto, kar želim danes videti pred sabo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Barozo, za vaš govor in tudi za vašo učinkovitost. Že dva mandata ste predsednik komisije in pripravljate izjemno zakonodajo. Namenjena je ne samo energetski politiki, ampak predvsem zavarovanju našega podnebja, pripravljate tudi okolju prijazno politiko. Naslednji govornik je predsednik Evropskega sveta, gospod Herman van Rompuy. Izvolite. Thank you, Your Royal Highness. Hvala lepa, Eh, vaša kraljeva visokost, gospod predsednik parlamenta, predsednik Evropske komisije, gospe in gospodje. Vaša odločitev, da se danes posvetimo nizkouličnemu gospodarstvu, je zelo dobra in prihaja ob pravem času. Prejšnji teden je Evropski svet 27 vodi držav in vlad velik del svojega zasedanja namenil temi energije prvič so voditelji držav in vlad tako podrobno govorili o tej temi. Izkazalo se je, da so vsi zelo zavezani k temu, da bi dosegli rezultate, tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic. Kar zadeva potrebo potem, da bi imeli nizkooglično proizvodnjo energije, Lahko povem, da se, se države članice zavezale k temu, da bodo razvijale nizkooglične tehnologije. Če želimo doseči cilj EU, da bi zmanjšali izpuste CO2 za 80 do 95 odstotkov do leta 2050, glede na ravni iz leta 1990, kakor smo se dogovorili oktobra 2009, bomo potrebovali revolucijo na področju energetskih sistemov. Ta revolucija se mora začeti takoj, To pomeni novo industrijsko revolucijo. Odločitve, ki jih sprejemamo danes, bodo pomembno vplivale na prihodnost. Puščava ali travnik, mesta okužena smogom ali prijazna mesta. Potrebovali bomo naložbe v mestih, razvijati bomo morali trajnost na biogoriva, oblikovati bomo morali pametne mreže in čista vozila če bomo izvajali novo energetsko direktivo, še posebej kar zadeva stalne scheme podpore v državah članicah in mehanizme sodelovanja, to bo ključnega pomena. Predvsem pa morajo biti naložbe v energetsko učinkovitost dobro izvedene. Ona so ključnega pomena. Podpirati moramo varno oskrbo z energijo, ob enem pa moramo zmanjšati izpuste CO2. Povedano drugače, porabiti moramo manj energije. Ne smemo pozabiti nekaj logičnih misli. Najcenejša energija je tista, ki je ne porabimo. Cilj energetske učinkovitosti 20 odstotkov do leta 2020, kater o katerem smo se dogovorili junija in ki ga trenutno ne izpolnjujemo, moramo izpolniti. Zato bomo potrebovali ustrezne ukrepe, zato da izkoristimo potencijale za prihranke na področju energije, pri zgradbah, vozilih in tudi procesih proizvodnje. Strinjali smo se, da bomo od 1. januarja naslednje leto vse države članice vključevale standarde za energetsko učinkovitost pri javnih naročilih za ustrezne javne zgradbe. Evropska komisija bo predlagala tudi nov načrt za energetsko učinkovitost. Tam bo jasneje navedeno, kakšne politike in okrepe potrebujemo. To bo vključevalo celotno dobavno verigo energije. Vse tehnologije, ki jih potrebujemo, zato še niso zrele, zato potrebujejo določeno podporo, zato da bi jih razvili in dokončali. Zato Evropski svet poziva k regulatornemu okviru za pametne števce, ki bi jih morali imeti do konca leta 2012. Zato bi lahko povezali tudi veterne elektrane na morju, naprimer. Zato smo tudi bolje izkoristili ali pozivamo za boljšo izkoriščenost standardov pri javnih naročilih. To pomeni tudi, da bi javnost morala sprejeti določene vidike, naprimer določene vidike obnovljivih virov energije, pametnih števcev ali podzemno skladiščenje CO2. Če želimo javnost dobiti na svojo stran, nas čaka še veliko dela. Vse to je tako okoljski kot tudi gospodarski cilj. Evropski svet je povdarjal, da varna trajnostna in po ustrezni ceni energija, ki bi lahko zagotovila konkurenčnost Evrope, ostaja prednostna naloga. Ukrepi na ravni EU lahko in morajo zagotoviti dodano vrednost. V preteklih letih je bilo upravljenega veliko dela na glavnih vidikih evropske energetske politike. Vzpostavili smo tudi ambiciozne cilje za energijo in podnebne spremembe, sprejeli pa smo tudi vseobsegajočo zakonodajo, ki podpira te cilje. Prejšnji teden se je sestal Evropski svet in tam se je izkazalo, kako je Evropska unija zavezana k temu, določili pa smo tudi nekaj operativnih ciljev. Mislim, da smo prejšnji teden dobili osebn politično zavezo vodi držav in vlad vseh 27 držav članic, zato da bi ti cilji postali prednostni. To vključuje združevanje prizadevanj v državah članicah in prizadevanj na ravni EU. Zagotovili bi lahko sinergije in ekonomije obsega. Ne smemo pozabiti, da so standardi, ki jih določa Evropska unija, ki je največji skupni trg na svetu, da bo to vplivalo ne samo na našem kontinentu, ampak po vsem svetu. To je priložnost, da pokažemo dodano vrednost sodelovanja v Evropi. To je sporočilo previdnega optimizma, čeprav ni politično korektno, če smo optimistični. V Evropi lahko postavljamo ambiciozne cilje, ki so pogosto pred ostalim svetom. In če se ustrezno zavežemo k temu, lahko dosežemo tudi rezultate. Vendar so pomembne podrobnosti, zato je ta konferenca zelo pomembna. Vidim, da vam je uspelo združiti nekaj vodilnih strokovnjakov na svetu, tudi sveta podjetij, akadem, akademiko in tudi zakonodajalcev iz Evropskega parlamenta. Res gre za izjemno skupščino, veselim se že, da bom slišal, kakšne zamisli imate in kako bi lahko nadaljevali delo v Evropi. Kar zadeva srednji in dolgi rok, to je vedno del mojih ambicij, kot predsednika Evropskega sveta, mislim, da kaj manj sploh ne morete pričakovati od stalnega predsednika. Mislim, da je to ena najpomembnejših tem. Zahvaljujem se vam vsem za vaše delo in hvala vaša kraljeva visokost za vašo prisotnost, kajti tako bo ta tema deležna še večje pozornosti. Hvala. najlepša hvala gospod predsednik za vaš eh, govor hvala tudi za to da ste organizirali evropski svet ki je bil posvečen tej temi seveda nismo še vsega kar želimo doseči dosegli ampak eh, tudi vloga sveta je pri tem pomembna kajti ta mora eh, dati zgled za naš zanimanje za to temo Njegova kraljeva visokost mora sedaj zapustiti našo konferenco. Vaša vključenost v varovanje okolja in vse teme v zvezi s tem je zelo pomembna za nas. Hvala, da ste prišli in hvala tudi, da ste podprli naše delo. Eh, Omenili ste v svojem govoru zamisli, ki so najbolj pomembne tudi za nas v Evropskem parlamentu. Tudi mi se vse čas o teh temah pogovarjamo. Nismo še dosegli tistega, kar smo pričakovali, da bomo dosegli. Pričakovanja so iz petih, sedmih let nazaj. Ampak zdi se mi, da smo vseeno naredili velik napredek zlasti, ko gre za naše sodelovanje v mednarodnih pogajanjih v zvezi s podnebnimi spremembami. In to je tudi pomembno, to je tudi povezano z našim delom. Vendar vaša prisotnost eh, na tej konferenci, vaša podpora kaže, da resnično želimo vsi živeti v okolju prijaznem ni družbi, ki bo za vse nas prijazna. Še enkrat hvala za to, da ste prišli k nam.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 sedaj prehajamo na začetek razprave in prva govornica bo gospa Korin Lepaš, podpredsednica odbora za industrijo, raziskave in energijo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, oba predsednika, kolegice in kolegi, gospod in gospodje. Samo tri minute imam na voljo, torej moram uh, zelo na hitro narediti uvod v to razpravo, ki bo sledila tem zelo zanimivim govorom. Želela bi podariti dve točki. Najprej, zastaviti si moramo ambiciozne cilje, ki bodo seveda uh, tudi na nek način skladni z izzivi, s katerimi se soočamo. Mislim, da smo lahko ponosni v Evropski uniji, da smo tisti del sveta, ki si je resnično zastavil zelo ambiciozne cilje. Kajti to smo naredili. Ampak kot je eh, rekla njegova kraljeva visokost, moramo te cilje tudi doseči. Kakšne so posledice podnebnih sprememb? dramatične in če so nekatere napovedi eh, takšne, da se bodo uresničile, potem bodo še bolj dramatične. Bila sem v Cancunu in eh, takrat sem ugotovila, da je morda potrebno si zastaviti še više cilje. 30 odstotno zmanjšanje v izpustih eh, toplogrednih plinov potrebujemo in zavezujoče cilje, ko gre za energetsko učinkovitost. Ampak Po drugi strani moramo spodbuditi naše gospodarstvo, našo industrijo, da tim je treba ustrezne zglede in spodbude. To je prva tema. Druga stvar, ki bi jo želela omeniti, pa je naslednja. To, kar moramo si zastaviti, so koherentni med seboj uskleni cilji. Naše politike namenjene boju proti podnebnim spremembam In eh, ti cilji morajo biti med seboj tesno povezane. Potrebujemo koherentne cilje v naši politiki boja proti podnebnim spremembam in to je absolutno nujno, če hočemo razviti sistem kvot eh, oziroma um, sistem trgovanja z emisijami, ki bo deloval. Potem, kar zadeva energetsko učinkovitost, uporabo obnovljivih verov energije, je tre, temu je treba dati prednost, ne pa še naprej spodbujati porabo fosilnih goriv. Vesela sem bila, ko sem slišala predsednika, ki je govoril eh, o naravnem plinu, o skriljavcih in pridobivanju mm, nafte iz njih in tako naprej. To in mnoge druge teme so takšne, ki kažejo, da je moč eh, nove vire izkoristiti na ta način, da bomo istočasno tudi dosegali svoje cilje. Torej, ukrepati moramo. Javni organi morajo ukrepati, gospodarstvo mora ukrepati in naslednja skladnost, koherentnost je koherentnost naših različnih politik. Danes govorimo o nizkoogličnem gospodarstvu in predsedniki, gospe in gospodje, sprašujem se, ali morda ne bi morali govoriti o gospodarstvu eh, z manj odpadki. Kajti, ko gre za izpuste CO2 -ja in druge izpuste, gre enostavno za odpadke. Eh, in morda bi morali tukaj bolj se osredotočiti na zmanjševanje teh odpadkov. Nove Novi viri energije morajo torej biti nizkooglični, istočasno morajo biti trajnostni, tako da je treba povezati te naše cilje s novimi politikami. Zmanjšanje proizvodnje eh, odpadkov se mi zdi, da je tukaj tudi pomembna tema. Vem, da me preganja predsednik, ampak vseeno. Uh, kraljeva visokost je povdarila in s tem se strinjam, da je treba na nov način gledati na stvari. Nov pristop potrebujemo do BDP-ja, do naših eh, računovodskih izkazov, do bilanc in tako naprej. Gospodarske, socialne in okoljske posledice vseh naših odločitev moramo vedno imeti pred očmi. Le na ta način bomo zagotovili gospodarsko blaginjo, ki bo koristila vsem nam, ne danes, ampak tudi prihodnjim generacijam. Toliko za začetek. Like for... Hvala. Gospa Herzog in gospa Ek, prosim, če sta kratki. Hvala predsednik, hvala, da ste organizirali to konferenco, ki mislim, da je zelo pomembna. Vse, kar se da, moramo narediti za to, da zagotovimo blaginjo napredek za Evropsko unijo. Sem članica, za, eh, članica odbora ITRE in poročevalka za proračun in moram reči, da sem se spomnila pri svojem delu, misli moje matere, ki je rekla, sama zamisel ni dovolj, izvajanje eh, v praksi zamisli, to je tisto, kar nam bo pripeljalo, eh, nas bo pripeljalo do rešitve. Mislim, da moramo imeti politično zavezo, da bomo eh, dosegli cilje vseh vodilnih pobud v okviru strategije Evropska unija 2020. Vendar Temu se moramo zavezati tudi v proračunih eh, letošnjem in prihodnjih. Tega se mi zdi, da komisija zaenkrat še ni resno vzela. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem organizatorjem za to odlično pobudo. Sama bi želela postaviti vprašanje gospodu Van Rompoju. Po teh sklepih sveta smo slišali, da obstaja strateški in tehnološki načrt, ki se mi zdi, da je dober, ki so ga sprejeli voditelji držav in vlad. Vsa podjetja, ki bodo sodelovala v tem načrtu, bodo lahko pokazala svojo inovativnost. Sama bi se navezala na to, kar je povedala gospa Hercog. Kaj pa financiranje tega načrta? V sklepih sveta je bilo nekaj govora o tem, ampak kdaj bodo države članice dale denar, ki so ga obljubile na mizo? Hvala. Najprej se opravičujem, ker bom moral zaradi uh, tega, ker imam čez 8 minut že naslednji sestanek oditi. Ne bom torej so razpravo poslušal ampak komisija bo seveda z veseljem eh, vzela na znanje vašo razpravo in vaše sklepe. In tudi kdaj drugič se bomo lahko pogovarjali o tem. Sedaj pa naj se odzovem na vprašanji, ki ste ju postavili. Mislim, da nam je princ Valižanski povedal zelo veliko zanimivih, navdušujočih stvari. In mislim, da je potrebno uh, ozaveščenost eh, dvigniti na novo raven. Pred dvemi, tremi leti se mi zdi, da je bilo zelo težko si zamisliti, da bomo tako daleč prišli, kot smo danes. Ampak eh, finančna kriza je eh, krčila naše naložbe in obe poslanki sta govorila o tem, kajti konec koncev za te cilje potrebujemo javna sredstva na mednarodni ravni, pa tudi na evropski ravni. Zato moramo dati nov zagon in relevantnost tem razpravam. Torej, to, kar bomo tukaj naredili, je nekaj prisotnost eh, princa Vališanskega je pomembna, pa tudi prisotnost zelo eminentnih eh, vodilnih ljudi iz gospodarstva. V svet moramo poslati sporočilo, da je to vse pomembno, ne samo se stališča okolja in podnebja. V nekaterih primerjih je to tudi z teh dveh stališč dramatično pomembno, ampak to je pomembno tudi za rast v Evropi. To je ključnega pomena za naslednjo finančno perspektivo. In naj končam, sveda gre za svetovne napore, ne samo evropske. Mednarodne pogajalske postopke bomo izkoristili, ko se pogajamo za mednarodnimi partnerji, kot so ZDA, pa tudi hitro raztočimi gospodarstvi, kot je Kitajska. Moramo jih pritegniti, da se bodo pridružili našim prizadevanjem. Ne more Evropska unija sama se nečemu zavezati. Tudi druge moramo uh, zaprositi, da prevzamejo skupaj z nami nekatere od teh zavez. Le na ta način bo ta okvir deloval kot mora. Današnja konferenca je torej prispevek tem naporom. Mislim, da sledi zelo uspešnemu Evropskemu svetu. Sam sem se srečal z, vsem, z vsemi 27 predsedniki držav oziroma vlad in energetska učinkovitost je tudi po njihovem mnenju najbolj nujno področje. Če hočemo cilj 20 odstotkov zmanjšanja emisij toploglednih plinov doseči do leta 2020, ob tem trendu lahko to dosežemo, ampak kar, začen, kar zadeva 20 odstotno povečanje energetske učinkovitosti, tukaj pa zaostajamo in mislim, da moramo pri izvajanju še kaj narediti, da bomo bolj verodostojni. Hvala. Hvala obema predsednikoma za prisotnost na tej konferenci. Sedaj pa prehajamo na temo nizko oglična, blaginja in napredek, ekonomija in konkurenčnost. Herbert Royal bo predsedoval, on je predsednik odbora ITRE. Sedaj se moramo malce drugače posesti in dve minuti bomo potrebovali, da organiziramo razpored. Well, of course, in the middle. I'll try. I'll do my very best. Yeah, of course. Yeah, thank you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 Sehr geehrte, gospe in gospodje, gospod predsednik parlamenta, kolegice in kolegi. Približno 40 minut imamo sedaj še časa, da v okviru tega prvega kroga eh, pogovorov poglobimo nekatera vprašanja z eminentnimi strokovnjaki. V pogovorih eh, se bomo morali zelo Eh, skoncentrirati na bistvo, kajti drugi še čakajo na to, da bodo prišli na vrsto. Načelne in temeljne stvari smo slišali in sedaj lahko z nekaterimi eksperti, strokovnjaki še bolj poglobljeno se pogovorimo o nekaterih stvarih. Pozdravljam Lorda Nikolasa Strna, ki je profesor ekonomije in vladanja na katedri uh, Grantham Research Institute eh, iz eh, London School of Economics. Pozdravljeni. Pozdravljam tudi Garretta Forda, ki je eh, glavni izvršni direktor Philips Lighting EMEA in ne nazadnje gospoda Ramuja, ki je uskočil na mesto gospoda Svinija v zadnjem trenutku. Gospod Svini je moral se vrniti domov, ker je danes po noči imel neprijetno srečanje z kriminalci na bruselskem glavni železniški postaji. No, kljub temu bomo to razpravo organizirali tako, kot je treba. Prvi govornik je Lord Nicholas Stern. Prosim, če eh, ste kratki. Lord Stern, izvolite. Uh, Hvala. Hvala tudi za vabilo na to zelo pomembno konferenco. Kar zadeva nujnost ukrepanja, je po mojem mnenju to uh, ne samo nujno, temveč eh, tudi koristno, potrebno. Mislim, da smo sicer že eh, odločna sporočila poslali v svet, ampak mislim, da lahko stvari še izboljšamo, ko gre za uveljavljanje svojih argumentov. Najprej moramo vedeti, da so eh, tveganja, ki so pred nami, ogromna, pravzaprav eksistencialna, ko gre za razmerje med eh, človekom in planetom. Koncentracija emisij plinov CO2 -ja in toplovednih, eh, toplogrednih eh, plinov se bo, če ne bomo ukrepala, ukrepali, povečala iz 40 eh, na 75 delov na milijon. To pomeni, da bomo dosegli petodstotno, petstopinsko povečanje podneb, zraka, toplote zraka uh, glede na uh, eh, 1990. leta. Na ta način bomo lahko uničili tudi veliko živali, rastlin, pa tudi milijarde ljudi. Svetovni konflikti se lahko zaradi tega, če ne bomo ukrepali, pojavijo. Gre za preživetje nekaj takšnega, kar pomeni pet, eh, za pet stopinj višja temperatura okolja, ne bomo preživeli. Torej, kaj lahko in kaj moramo narediti? Sedaj postane argument bolj privlačen. Moramo se zavedati, kako obsežno je ukrepanje, ki je potrebno, če hočemo uspeti. Ukrepi vključujejo zmanjšanje za 50 milijard ton emisij CO2 -ja na leto, torej iz 50 milijard na okoli 20 milijard v letu 2050. Če bo svetovna proizvodnja naraščala tako kot do sedaj, bomo za enoto izdelka morali za 2,5 krat zmanjšati uh, porabljeno energijo torej gre za faktor sedem osem in tako naprej ker tega ne moremo narediti povsod to pomeni da tam kjer lahko ukrepamo moramo zmanjšati emisije na nič to je, ne glede na to, kako na stvari gledate, industrijska revolucija. In to je posledica enostavnega računa, enostavne matematike, kaj moramo narediti. Ampak Če si ogledamo pretekle industrijske revolucije, od mehanizacije tekstilne industrije konec 18. stoletja do zadnje revolucije, v kateri smo še, namreč revolucija IKT-ja, potem je treba vedeti, da tri, štiri desetletja vse te revolucije vsaka za se prinašajo napredek, pionirsko delo, inovacije in tako naprej. In to je tisto, na kar se moramo osredotočiti v Evropi. Če se vprašamo, kaj je nizko oglična rast, bolj energetsko varna, čista, Um, in tako naprej rast je to, gre za novo kreativnost, gre za inovativnost in cilji, ki jih bomo dosegli, bodo bistveno boljši, kakor nadaljevanje sedanjih vzorcev potrošnje. Industrijske revolucije pomenijo preseljevanje verov, preseljevanje industrij in velike naložbe. To ni zastonj, brezplačno, ampak to je dejavnost, ki je privlačna. Kako bomo prišli do takrat? Kakšne ukrepe potrebujemo? Zelo na kratko nekaj o javni politiki in o področjih ukrepanja. Javna politika pomeni, da moramo odpraviti slabosti trga. Pomeni, da trg mora začeti delovati dobro. Moramo se seveda uh, ukvarjati s Um, toplogrednimi plini in uh, ceno uh, leteh in uh, možnostjo draženja posameznih certifikatov, vendar tudi ta sistem ne deluje, kot je treba. Celo vrsto naukov smo že se naučili in moramo biti zgled raziskav in razvoj je treba okrepiti. Kapitalski trgi vemo, da ne delujejo dobro, če gre za dolgoročne narožbe. To je treba popraviti. Infrastrukture, mreže in tako naprej, vse to je bistvenega pomena. Ne moremo uporabljati velikih potencijalov v Južnji Evropi, ki se nanašajo na uh, sončno energijo, če ne bomo imeli boljših uh, prenosnih uh, omrežij. To je tudi nekaj, s čimer se mora ukvarjati javna politika. Tudi nepremičninski trg je razpadel. In eh, energetska učinkovitost pri gradbeništvu je problem. Ljudje morajo biti tudi bolje obveščeni o tem, kaj lahko naredijo. Več ljudi je treba v to vključiti. Vse to so javne politike, ki jih potrebujemo, spodbude moramo dati gospodarstvu. In po mojem mnenju moramo v Evropi to narediti bolj odločno, da bodo te uh, politike jasne in uh, jih bo močno povedati. Investicije, ki so že pred nami, je treba okrepiti zlasti z javnimi politikami. V Evropi potrebujemo uh, intenziviranje eh, trgovanja z eh, emisijami, torej bolje delujoči sistem ETS, potrebujemo tudi boljše raziskave in razvoj. Investicije v ta sektor so se zmanjšale za 50 odstotkov od 80 eh, let tega stoletja. Omenil sem že mreže, infrastrukturo in standarde za energetsko učinkovitost tudi v prometu potrebujemo inovacije in nove naložbe. Kje je torej potrebno ukrepati? Govoril sem o politikah, ki so potrebne, katere panoge pa naj to zadeva. Vse, kmetijstvo, zgradbe, industrijo, promet, električno energijo, vedno to omenim na zadnje, čeprav ostali to dajo na prvo mesto. To mora biti posod. Ta industrijska revolucija je razporejena po vsem gospodarstvu in moramo torej bolje izolirati, imeti bolj učinkovito gospodarstvo, bolj učinkovito industrijo, promet in proizvodno energije. Vsa ta področja so zelo zanimiva in vsa je potrebno obravnavati. To je tudi industrijska revolucija, ki vključuje skupnost. Reciklirati mora skupnost, celotna družba, tudi soprazodna toplota ne more biti omogočena, če tega ne bo počela družba. Tudi promet, javni promet mora uporabljati skupnost. In tako je potrebno vplivati na družbo tudi prek politike. V zadnjih nekaj letih smo bili zelo kreativni, kar se tiče načinov izvajanja politik. Vendar pa je potrebno, investicije še povečati za to, da bo transformacija resnično uspela obsegu, ki sem ga opisal. Nizkooglična rast je lahko zgodbo o uspehu, to moramo zagotoviti. Prav tako moramo zagotoviti, da bo, da bo visokooglična rast vegana. To je protislovje in slepa ulica. In to je to, kar morate sporočiti vi, ki sprejemate odločitve. To moram storiti tudi sam. To morate storiti torej poslanci, tudi novinari in predstavniki medijev. Gre za kanal komunikacije, ki ga je potrebno vzpostaviti. Mislim, da tako lahko spremenimo stvari. In sedaj še nekaj o mednarodnem sodelovanju. Zaradi obsega ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti, je potrebno vključiti vse. Bogate države imajo seveda prav posebno odgovornost zgodovinsko gledano, kar se ravni emisij tiče, kar se dostopa do tehnologij tiče in lahko so torej tudi dober vzor. Bogate države morajo pokazati s tem, da je to izhodni način iz krize naslednjih dveh, treh letih. Imamo eh, možnost sprostiti veliko finančnih sredstev. In to je trenutek, da postavimo temelje za dolgoročno, trajnostno rast. Ne mehurčke, ki smo jih videli, ko se je zrušil dot.com. To je torej podlaga za močno rast v prihodnje. In zagotoviti moramo, da ne bomo več oklevali. Recesija je razen za odločne ukrepe. In zato vidimo, v Evropi, da ne smemo narediti koraka nazaj tako kot v ZDA. Kitajska, Indija, Brazilija, Indonezija. Tukaj smo videli v zadnjih dveh, treh letih korak naprej. Verjetno ne berete kitajskih petletnih načrtov v večerjih, vendar pa vam priporočam, da preberete načrt za naslednjih pet let, ki bo objavljen spomladi letos. Sam in eh, še nekateri vodilni podjetniki bodo na kitajskem forumu marca in se bomo pogovarjali o nekaterih teh elementih. Sedem je ključnih industrij, ki jih identificirajo, ki bodo rasle z 3 odstotkov na 15 odstotkov gospodarstva. In rast bo 7 do 8 odstotna v naslednjih desetih letih. Tukaj gre za čisto tehnologijo, energetsko učinkovitost. Gre za intenzivnost proizvodne, izpostavljajo hitre vlake med drugimi, potem tudi izpostavljajo uporabo ALK, informacijsko tehnologijo. Zelo hitri so, napredujejo na področju industrij, ki bodo vodile v tej novi industrijski revoluciji. Tveganja za Kitajsko so zelo velika, vendar pa so tudi velike priložnosti. Vzhodna Azija postaja vodilna, Evropa nekoliko izgublja ali je vsaj potencijal, da bi ga izgubili, kot je gospod Barozo že upravičeno dejal. Kitajska in Evropa morata prevzeti vodstvo pri tem vprašanju in tako bi lahko spremenili mednarodno politiko. Eh, države razvoju se že premikajo v pravi smeri. To je velikanska priložnost za Evropo in mislim, da ni čast za skromnost, temveč za to, da zgrabimo priložnosti, ki so pred nami, da sprejmemo nove tehnologije, da podvojimo naše prizadevanja in da to, kar smo že počeli, obrodi sadove. To je čas za jasne politike. Hvala lepa. Darf mich Lord Stern herzlich bedanken. Prisrčno hvala, Lord Stern, za te uvodne besede, tudi za pripombo, da so spodbude za inovacije in tehnologijo zelo pomembne. Sedaj pa že kar predajam besedo naprej, zato da ne bomo pozni. Besedo dobi Gerrit Ford. Prosim, da ste kratki. Hvala lepa. Tudi sam bi se zahvalil kraljevi visokosti za organizacijo te konference. Če mi dovolite, bi sedaj rad spregovoril o obnašanju potrošnikov v tej razpravi nizkoogličnega gospodarstva. Naj izpostavim tri točke. Prva točka, ki bi jo rad izpostavil, je, zakaj vidimo še veliko težav kot Philips za dosego ciljev. Potem bi rad izpostavil verodostojnost ciljev, ki so pred nami in tretja točka, kje bi lahko vsi odigrali vlogo, da bi resnično dosegli napredek. Najprej naj podam kontekst. Energetska učinkovitost je skoraj 50 odstotkov težave ali 50 odstotkov priložnosti za to, da bi dosegli nizko oblično blagostanje. Če se ogledamo nekaj najbolj kritičnih, ključnih težav, ki jih vidimo, tukaj gre za kulturo nizkih začetnih stroškov podjetje, ki je že več kot 25 let v sektorju energetsko učinkovitega energetsko učinkovitih proizvodov, moramo reči, da gre tudi za obnašanje potrošnikov in tudi za javna naročila, ki so pomembne. In vedno je potrebno imeti spodbude za to, da bomo spodbujali potrošnike, ki seveda gledajo na končne cene. Lahko se zgodi, da bi seveda potem vse skupaj prenesli na prihodnje generacije. Najpomembnejše vprašanje, s katerim se mora soočiti družba, so ti nizki začetni stroški. Drugič, naj spregovorim o velikanski priložnosti, ki jo imamo. Zelo veliko oglednih strokovnjakov je že govorilo, kako velikanska težava to je in kako lahko to spremenimo priložnost. Sedaj pa vzamimo energetsko očinkovito osvetljavo. 40 odstotkov dan danes eh, energije porabimo za osvetljavo. To lahko znižamo za 40 odstotkov. Ta številka se zdi privlačna, vendar pa kar se sredstva tiče, je to 28 milijard evrov. To je 98 milijonov ton CO2. Zelo pomembno v trenutni razpravi pa je to, da to negira potrebo po 141 novih termoelektrarnah. To bi nastalo 300 milijard evrov. In to je negacija kapitala. Torej, to je nujen cilj za to, da bi dosegli cilj energetska učinkovitost. Nedavna študija je pokazala, da če bi imeli energetsko učinkovitost, ki bi se izboljševala po enem odstotku na leto, bi do leta 2050 imeli proizvodno čiste energije v stopni 140 odstotkov. Če pa bi napredovali troodstotno, bi potem do leta 2050 dosegli stopno 40 odstotkov. To je bolj verodostojen cilj. Seveda pa brez ukrepov ne gre, brez ambicioznih ciljev. Ti morajo biti podkrepljeni s politiko in cilji, zato se zauzemamo. Tretjič, ta točka je najmanj privlačna. V Siemensu ne verjamemo samo v inovacije, temveč tudi v obnašanje potrošnikov, ki spodbujajo inovacije. Moč potrošnika se podcenjuje. Če, to, če govorimo o moči ljudi, navadnih državljanov, potem lahko vidimo, kako veliko organov in institucij lahko se skupaj revolucionarizira. Mladi so pomembni, novi potrošniki. Kako so oni revolucionirali socialne mreže in tako dalje. Vse to je potrebno upoštevati. Potrebujemo razumevanje javnosti, potrebujemo navadne državljane, to ni težava. To je nekaj, kar je dobro storiti, kar je kul. Cool seveda pa ne sme vplivati na privlačnost načina življenja. V Siemensu smo vedno govorili, da, oprostite, v Philipsu smo vedno govorili o tem, da je potrebno biti potrošniku privlačen. Lahko vplivamo na celotno šolo energetske učinkovitosti. Da pa če spreminjamo intenzivnost svetlobe in barov svetlobe in izvedli smo študije. To smo storili v Hamburgu, v eni od šol, pa tudi v 300 šolah na nizozemskem. Samo sprememba osvetlave bi izboljšala energetsko učinkovitost zelo veliko. In prav tako bi za 40 odstotkov izboljšali črkovanje otrok. Pa še nekatere druge stvari. Torej, katerega od staršev pa ne bi prepričali v to, da je primarni cilj šol izobraževanje če pa lahko še prihranimo energijo, je to še toliko boljše. In zdelo se mi je, da je to tisti pravi razlog. In če govorimo o dinamični osvetljavi, morda se to zdi nekoliko trendovsko. Če govorimo o energetsko učinkoviti šoli, je to dolgočasno. Lahko se rodi tudi zmedeni, lahko pa govorimo o zeleni šoli, to je politična izbira. Mi pa govorimo o pametnih šolah. In eh, ljudje, učenci, starši so podali zagon. Tako da smo mi samo dali navdih za celoten postopek. In to je tisto, kar je potrebno. To moramo uporabiti tudi v jeziku navadnih. Oprostite, govoriti moramo o tem jeziku navadnih državljanov. Seveda, lahko govorimo o političnih okoljskih, družbenih ciljih. Vendar pa, dokler ne bomo tega približali državljanom, ne bomo uspeli. Zato torej skušamo vzpostaviti tak dialog, da bi zagnali in katalizirali takšno revolucijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Hans van der Loo, prosim. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospe in gospodje. Smo na ključni točki, kar se izziva glede CO2 tiče v Evropi. Imamo upanje in cilje, ki jih moramo sedaj spremeniti v bolj otipljive, zato da bi realizirali vizijo, za katero, katere si želijo naši voditelji. In napredovati moramo sedaj in to morajo podpreti tudi naši konkretni finančni ukrepi. V zelo kratkem času smo naredili veliko in hvaležni smo, partnerstvo za nične emisije s komisijo in državami članicami, vendar pa naša pot se je šele začela. Profesor Stern je dejal, da obstaja razlika med EU in ZDA in Kitajsko in Indijo na drugi strani. Da so nekateri napredovali, drugi nazadovali. To je lahko povezano tudi s finančno krizo, kajti Evropo in ZDA je bolj prizadela. In to, gospe in gospodje, spoštovani poslanci, je dejstvo, zakaj je potrebno, da je potrebno spregovoriti o vrednosti glede na porabljena sredstva. In to je tisto, kar je pomembno. Ta pristop za blaženje emisij CO2 je pomemben. To ponuja pravo možnost za napredek in osredotočati se moramo na to, kar je dosegljivo. Naj dodam dve kritični področji, ki sta prednostnega pomena. Najprej načrt glede podnebnih sprememb do leta 2050. Dekarbonizacija proizvodne energije je ključnega pomena za nizkooglično blagostanje. Večina držav povečuje raven plina pri proizvodnji plinov. In to je najboljši način za energetsko učinkovitost. Plinske elektrarne so cenejše in razvoj teh je hitrejši kot katerakoli druga tehnologija. Če se bomo osredotočili na plin, bomo imeli še več prednosti. Ne bomo samo izpolnili ciljev glede CO2. Nekateri se zavedate, poznate študijo McKenzieja, ki pravi, da če bi se osredotočili na plin, bi lahko ohranili tudi veliko delovnih mest in bi imeli niže račune za energijo za potrošnike, dosegli pa bi tudi cilje za leto 2050 glede CO2. Torej, ravni plin je preprosta pot za Evropo, da bi znižali emisije CO2, hkrati pa bi se izognili tistemu, čemu se je možno izogniti in bi imeli tudi javno podporo za prehod, tranzicijo. Drugo področje je, da dosežemo napredek pri projektih shranjevanja in zajemanja CO2. Želimo si spodbuditi v zakonodaji, vendar pa ne razumemo dobro, zakaj bo trajalo dve leti, da bomo sprožili sredstva in jih investirali. Industrija je pripravljena že sedaj za CCS. In govora je o tem, da bi to lahko ponudilo 20 odstotkov blaženja emisij CO2 do leta 2050, vendar pa je to možno le, če bomo hitro začeli s pilotnimi projekti glede na dolge čase za izvedbo projektov v industriji, moramo dati tudi potreben zagon energetskim sistemom že sedaj, zato da bomo zagotovili, da bodo proizvodi omogočili zniževanje emisij do leta 2030. Naj podam primer. V Združenem kraljestvu odbor za podnebne spremembe predlaga indikativne cilje do leta 2050, 2040, da bi znižali iz za 60 odstotkov v primerjavi z letom 1990. To bi pomenilo, da bi do leta 2040 morali imeti skoraj nični sektor proizvodne električne energije. To je veliki ziv. In da bi to dejansko storili, moramo pospešiti razvoj proizvodov. Združeno kraljestvo razmišlja o tem v smislu dodatnih notranjih politik. Vendar pa električni torej sektor proizvodne energije, je del ETS-a v EU. In tukaj moramo opraviti našo nalogo. To ima pomemben vpliv na politike Evropske unije. Ni še dolgo, ko je komisija končala z glavnimi elementi tretje faze ETS. Če bomo čakali še 4-5 let in ponovili ta postopek za obdobje po letu 2021, to ne bo več dobra možnost za nas, da bi investirali, da bi storili to, moramo imeti večjo gotovost glede okvira. In sedaj že moramo začeti razmišljati o tem. Leto 2012, naslednje leto, pa je čas, da se o tem govori v Evropskem parlamentu. Industrija potrebuje jasno usmeritev. Podpreti moramo načine, zato da bomo zagotovili, da bodo najhitrejše, najcenejše tehnologije tiste, ki bodo dobile prednost in da bomo ohranili naše zaupanje v orodje, kot je ETS. Ti instrumenti bi naj pomenili učinkovit prehod k nizkooglični ekonomiji. Čas teče, gospod predsedujoči, napredujemo lahko le skupaj. In veselim se dobrega leta z jasnimi usveritvami za naprej in za ukrepe, ki jih potrebujemo za nizkooglično ekonomijo blagostanje v Evropi. Hvala lepa za vašo pozornost. Äh, Hvala lepa. Najprej dobi besedo kolegica Tikov, podpredsednica odbora za promet, za začetek razprave. Potem pa boste imeli še ostali kolegi možnost spregovoriti na kratko. Kolegica Tikov, prosim. Domnule Prešelinte. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Promet je zelo pomemben za evropsko gospodarstvo. Ali slišite tolmačenje? Și în același timp, uh, transportul uh, trebuie să fie sustenabil. De... To pomeni, da mora biti promet trajnosten prispevati mora k zmanjševanju izpustov, zato da bo EU lahko za 20 odstotkov znižala izpuste do leta 2020. Trenutno čakamo na belo knjigo o prihodnosti prometa v Evropi. Pričakujemo, da bo dokument objavljen marca letos. Zato smo na ravni koordinatorjev v odboru za promet že imeli prve pogovore s komisarjem Kalasom. Preučevali smo možnosti, kakšni bi lahko bili prvi cilji za preoblikovanje prometa v Evropi. Pogovarjali smo se o naslednjem. Gneče v mestih, zmanjšana konkurenčnost evropskih prevoznikov, odvisnost od nafte in odvisnost od visokih cen nafte. Naš cilj je, da bi imeli manj oglika v prometu, zato da bi zmanjšali izpuste. To bi moral biti jasen cilj. Prizadevali si bomo tudi za zmanjšanje gneč in za zmanjšanje stroškov gneč, ki jih ima zaradi tega okolje. En odstotek bruto nacionalnega proizvoda v Evropi, se porabi za pregomagovanje gneč v mestih. Velike težave so povezane tudi z vedno nižjimi naložbami v evropsko infrastrukturo. Infrastruktura se v Evropi razvija neuronoteženo. Pri izvajanju projekta TEN-T ni dovolj napredka, prav tako pa je premalo povezav med prednostnimi prometnimi projekti v Evropi. Preprosto ni dovolj napredka, naprimer enotno evropsko nebo in tudi premalo napredka je pri zagotavljanju enotnega sistema zračnega nadzora. Prav tako je zelo pomembno, da izboljšamo in začnemo bolje izkoriščati obstoječi potencial navigacijskih sistemov pri kopenskih vodah. Če želimo zagotoviti bolj trajnostni prometni sistem, moramo imeti enoten prometni trg. Zagotoviti moramo so modalnosti, ter intermodalno integracijo. Okrepiti moramo pravila in politike za javna naročila. Poskrbeti moramo, da bo do promet vključena bolj zelena vozila. Zagotoviti bi morali obdavčevanje, ki bo spodbujalo manj onasnaževalna vozila. Potrebujemo tudi raziskave in razvoj za bolj učinkovita vozila v vseh modalitetah prometa, zagotoviti moramo elektronsko izdajanje kartic in spodbujati moramo nove oblike vedenja v udeležencih v prometu. Razmisliti bi morali o tarifnih politikah za prometno infrastrukturo, obenem pa bi morali preučiti tudi politike v zvezi z infrastrukturo dostopa do pristanišč. Pripravili bomo poročilo o beli knjigi o prihodnosti prometa v Evropi, ko bomo ta dokument seveda dobili. Sedaj, gospod predsedujoči, pa želim omeniti novo strateško pobudo za Evropsko unijo. Evropa, ki učinkovito porablja sredstva. Samo tako bomo lahko za 80 ali 95 odstotkov zmanjšali izpuste do leta 2050. Ta pobuda je povezana tudi s prometom, kajti tukaj govorimo o vplivu sredstev na promet in na okolje. Nastrpno pričakujemo belo knjigo o prihodnosti prometa v Evropi, čakamo pa tudi na strateški načrt za tehnologije v Evropski uniji, kajti v prometu so potrebne inovacije za to, da bi zmanjšali onesnaženje v sektorju. Hvala. Ähm, Hvala, kolegica. Sam imam neprijetno nalogo, namreč skrbeti moram za to, da spoštujemo časovne omejitve. To je skoraj da neomogoče, ampak vseeno, vsi, ki ste se javili k besedi, prosim vas, da ste kratki, jedrnati, eno minuto, ne več, kajti našim trem gostom bi želel na koncu še dati besedo za to, da bodo se odzvali na to. Gospa Hrši. Uh, Lord uh, Stern. Hvala lepa. Lord Stern, nekaj vas želim vprašati. Vi ste zelo spoštovan ekonomist. Kakšen nasvet imate za nas v Evropskem parlamentu, ko razpravljamo o tem, da bi imeli strožje cilje glede znižanja izpustov, ne minus 20, ampak minus 30 odstotkov do leta 2020? Kakšni so ključni vidiki, ki bi jih mi morali razumeti, ko govorimo o tej temi? Hvala. Hvala. Claude Turmes. Eno vprašanje za gospoda Strnija, Strna in gospoda Svinija. Naslednji teden bomo v Strasburu. Tam se bomo srečali s pozivom nekaterih evropskih poslancev, da bi šli proti določenju menikov strani komisije. To vodijo naprimer premogovniška industrija in tisti, ki proizvajajo gnojila. Zanima me, Kako vi gledate na to, gospod Stern in gospod Sweeney? Še eno vprašanje za gospoda Forda. Velja prepoved za neočinkovite svetilke v Evropi. Ta prepoved je to nekaj, kar je pospešilo inovacije. Kako se je trg razvijal od takrat? Danke mi še kolegi. Hvala. Sedaj pa kolega Enčev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imam vprašanje za gospoda iz podjetja Shell International. Kolikor razumem, ima podjetje Shell v 60-odstotni delež v EAPA Baska projektu. Ta se sedaj razširja iz 70 tisoč sočkov na dan na 150 tisoč sočkov na dan. Kakšne so naložbe v zajem in skladiščenje oglika strani Shell oziroma podjetja Shell, zato da bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov v tem smislu? Hvala. Hvala, nihče drug se ni javil k besedi, zato neposredno dajem uh, vsem trem gospodom besedo. Začeli bomo z. Za lordom Sternom. Prosim, če odgovorite na vprašanje. First, uh, uh, Hansi, uh... Gospod Hansi. Premik iz 20 na 30 odstotkov je zelo pomemben. Mislim, da bi Evropska unija morala pozornost nameniti trem platem. Prvič, zelo pomembno je, da hitro ukrepamo zato, da postavimo temelje za rast v prihodnosti. Tam bo manj pritiska na sredstva in več likvidnosti. Pravi čas za ukrepanje je sedaj. Drugič. Zgodovina industrijskih revolucij je ta, da naložbe običajno dobijo pionirji, tisti, ki so prvi pri ukrepanju in to so tisti, ki izvajo najmočnejše politike. Tretjič, zelo pomembno bo to tudi na mednarodni ravni. To bo pomemben signal. Bogate države mencajo, medtem ko druge dosegajo pomembne napredke. Tukaj se pristopa od skoraj na vzdolj in od spodaj na vzgor lahko dopolnjujeta. Določene države, ki so že začele ukrepati, so bolj pripravljene sklepati mednarodne sporazume. Mednarodni sporazumi pa krepijo tiste, ki ukrepajo na ravni držav. zaradi recesije, zaradi pomena naložb, ki jih dobijo tisti, ki so prvi, mislim, da je jasno, da je premik k 30 odstotkom zelo modra odločitev. Drugič, kar zadeva menike, mislim, da bi Evropska unija morala obdržati svoje ambiciozne cilje. Zgodovina nas noči, da vedno, ko iščemo stroške, naprimer katalitičnih konverterjev ali premik iz osvinčenega na neosvinčeno gorivo, vedno so običajno stroški precenjeni. Tako nas vsaj uči zgodovina. Če je jasno, da so razlogi dobro opredeljeni, potem se ustvarijo tudi ekonomije obsega. Zaradi tega so stroški ukrepanja mnogo nižji od pričakovanih. Res je tudi, da če bomo prevzeli takšno vodilno vlogo, kot jo pričakujemo v Evropi, na podlagi ukrepov, ki jih izvajamo tukaj in v drugih delih sveta, potem bodo nevarnosti mnogo manjše videli bodo tudi drugi, da se na političnem področju nekaj dogaja in da preprosto se ni mogoče več skriti z oglično intenzivnimi dejavnostmi. Mislim, da je to zgodba o priložnostih, to je zgodba o tem, da so stroški dejansko lahko nižji od tistih, ki se običajno napovedujejo. Lahko bi govorili tudi o tem, da je treba ukrepati na mednarodni ravni. Zato bi bilo dobro, da ohranimo mejnike. Sedaj ni čas za mencanje, ampak je čas za ukrepanje. Najlepša hvala. Sedaj pa naslednji, gospod Ford. Ne. Hvala lepa. Najprej vprašanje gospoda Turmesa v zvezi z postavljanjem mejnikov. Zavedam se te razprave, če postavimo menike za sektorje, kjer že imamo sistem trgovanja z emisijami, potem gre za dvojne, dvojna pravila in tako bi ustvarjali podvajanje. Mi pa smo prepričani v učinkovitost sistema ETS. Če naredimo seznam najcenejših molekul CO2, potem se lahko tega znebimo najprej z vidika vrednosti za denar je torej zelo pomembno, da se najprej rešimo najcenejših virov CO2. Imeti moramo dobro organiziran sistem ETS, jasno pravila morajo biti in potem bomo dosegli ustrezne rezultate. Kar zadeva našo povezavo z naftnim projektom. Res je, ne vem, ali imamo prav 60-odstotni delež, ampak prav gotovo imamo velik delež. In projekt se širi. V zadnjih 25 letih smo izpuste CO2 za soček sintetične sorove z nafte zmanjšali za 40 odstotkov v zadnjih 25 letih. Še vedno nismo na koncu. V tem trenutku se proizvode, ki jih pridobivamo iz sorove nafte, le za 15 do 20 odstotkov bolj intenzivni z vidika CO2 kot v Ameriki. Še vedno se učimo, še vedno lahko dosežemo napredek, ampak kar zadeva vaše vprašanje v zvezi z zajemom in skladiščenjem oglika, da, tudi mi seveda smo vključeni v to, skupaj z vlado tam, vlado v Alberti, pripravljamo 750 kanadskih dolarjev vreden projekt. Nafta, ki prihaja iz katranskega peska, je manj škodljiva za okolje kot poprečna nafta v Ameriki. Pomenem pa je vedeti, da je v Alberti vir, ki je tako obsežen, da ga je več samo v Saudski Arabiji. To pomeni, da dobava je še vedno na voljo, tega pa ne nadzira OPEC. Zato so možnosti, da to postane trajnostni vir, lahko zagotovimo tudi varno oskrbo, zato mislim, da bi parlament moral ločevati med kanadskim katranskim peskom oziroma nafto, ki jo pridobimo od tam in tudi nafto, ki jo tako pridobimo od drugih vlad. Hvala. Klod. Ali je torej prepoved neučinkovitih žarnic pospešila inovacije? Na kratko da, ampak naj vam podam kontekst. Leta 2008 smo imeli zelo malo prodanih žarnic LED. Sedaj pa se ta številka vedno veča, najprej 5 odstotkov, potem pa 10 odstotkov. Mislim, da je bolj pomembno kot komercialni uspeh nekaj drugega, pogumni smo bili, da smo ulagali v to. To je tisto, kar je najpomembnejše. Naš delež v raziskave in razvoj je skoraj celoten proračun. Mislim, da smo gotovi glede načrtovanja, ne glede za to, ali inovatori dobijo nagrade. Zelo veseli smo z, in zadovoljni smo z delom parlamenta in komisije. Mislim, da se bo to samo nadaljevalo. Ampak kar zadeva potrošnike, če se vrnem nazaj k potrošniku. Hotel lahko izračuna vsak cent, ki ga porabi ali ne porabi za zamenjavo žarnice, naprimer. Potrošnik pa tega ne more izračunati. S prepovedo se je potrošnik moral takoj premakniti na bolj učinkovite žarnice. Takoj so se premaknili na energetsko učinkovite halogenske žarnice. Sedaj pa so priljubljene tudi žarnice LED. Zakaj? Kaj ti? Pa trg je bil prepravljen z nizkokakovostnimi žarnicami LED. Mislim, da moramo imeti boljši izdelek po ustrezni ceni, zato da zagotovimo ta zagon. Mislim, da 9 od 10 profesionalnih uporabnikov uporablja naše žarnice in 6 od 10 običajnih potrošnikov. Ampak pomembno je, da smo začeli inovacije na tem področju in mislim, da je bil to zelo dobro, dober ukrep. Hvala. Najlepša hvala za vaše odgovore. Problem takšnih razprav je vedno to, da moramo pač ostati zaradi omenega časa bolj principijelni, bolj načelni, ampak vseeno delo se bo nadaljevalo v naslednjih mesecih. Hvala. Sedaj pa dam besedo eh, Malcolmu Harborju, ki bo predsedoval naslednjemu delu naših razprav. torej gospe in gospodje govorniki katerih eh, prispevek kome da čakamo bodo prišli sedaj na oder potem pa bomo imeli na koncu še zaključni del naše konference so a very pozdravljeni V mojem imenu sem Malcolm Harbour in sem predsednik odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov Evropskega parlamenta. Moram reči, da je ta današnji dan res eh, zelo zanimiv. Nadaljevali bomo z bistveno razpravo o splošni temi posledice dekarbonizacije in vpliv na konkurenčnost. In sicer bomo o tem razpravljali v kontekstu dejstva, da na evropskem notranjem trgu, pa tudi na svetovnih trgih, moramo na novo uravnotežiti in na novo kalibrirati naše pristope. To mislim, da je dobro nekdo že pred mano povedal. In moramo zmanjšati eh, vpliv oglika na našo industrijo, torej doseči dekarbonizacijo. Imamo zelo zanimive govornike. In upam, da bomo imeli tudi nekaj časa za razpravo, kajti malce že zamujamo. Naj vam predstavim govornike. Glavni govornik je dr. Otmar Edenhofer, je sopodpredsedujoči delovne skupine 3 IPPC-ja in tudi namestnik direktorja in glavni ekonomist Podstam inštituta za eh, podnebne raziskave. Poznamo ga. Rekli so mi, da je ta inštitut eh, pravzaprav glavni think tank eh, kar, um, Angele Merkel, nemške kanclerke. Potem Filip Del Peč je z nami, on je predsednik Carrier podjetja. Carrier je zelo znan proizvajalec eh, naprav za ogrevanje in ohlajanje in seveda imajo velik vpliv na podnebne spremembe. Govoril nam bo o spremembah v svojem eh, podjetju in o možni eh, konkurenčnosti. Potem Jules Kortenhorst, ki je predsedojoči Topel Energy, to je znano podjetje, ki se ukvarja za zeleno energijo, je pa tudi izvršni direktor European Climate Foundation. Sam mi je povedal, da je čisto objektivn in govori bo o dobro oblikovanih in zasnovanih energetskih politikah. Kako mu bo to uspelo predstaviti, boste kasneje videli. Ne na zadnje, pa imam veselje v naši sredi pozdraviti Oleja Bajerja Sörensena. On je predsednik institucionalne investicijske skupine, ki vlaga zasebni kapital v področje podnebnih sprememb. Torej, ta Institute of Investment Group je neke vrste forum investitorjev v Evropi. 65 članov imajo, nekateri od njihovih članov so največji pokojninski skladi in imajo 6 biljonov evrov vreden portfelj investicij, uprav, s katerimi upravljajo. Upam, da bo razprava živahna. Charles Chichester, moj kolega, je tudi tukaj eh, na predsedniški mizi, je član Evropskega parlamenta in eh, dela mm, v okviru nekaterih podskupin Evropskega parlamenta in odbora za industrijo, ki se ukvarja z energetiko. Naj se navežem na to, kar je princ Valižanski prej rekel, namreč, da je kul cool, uh, eh, imeti manj, pri nas v odboru je temu tudi tako, ampak eh, kul bo zelo napredna tehnologija, tudi ki jo bomo upravljal, no, uporabljal namreč eh, ura. Eh, deset minut bo na voljo, pet minut vsak panelist, potem pa vsak od ostalih tri minute. Čalčič Ostrbo pa bo dobil dve minuti. Hvala, predsedujoči. Predsedujoči, je že povedal, kaj moja inštitucija počne. Sem predsednik in glavni izvršni direktor instituta in moram vedno biti uravnotežen. Večinoma sem sicer sužen IPCC-ja, ampak v naslednjih desetih minutah bom svoboden človek in mojih mnen ne smete povezovati z IPCC-jem, temveč eh, so to moja osebna mnenja in mnenja podstam instituta. Prva ugotovitev je enostavna. Lord Stern je rekel, tako kot do sedaj ne moremo več delati. In eh, večina znanstvenikov meni, da če se hočemo izogniti nevarnim podnebnim spremembam, bi to pomenilo, da bi povečali temperaturo okolja za dve stopinji. Spremembe podnebi, podnebja na tem področju pomenijo dva odstotka svetovnega BDP-ja. Ampak kaj bi želel povdariti? Priložnost za klimatologe postaja vedno manjša, da ukrepamo. Če bomo še naprej delali tako kot do sedaj, do leta 2030, cilja dveh stopin ne bomo tehnično mogli več doseči. In če bomo uh, prestavili to našo politiko, bodo za 50 odstotkov narasli stroški odpravljanja uh, posledic podnebnih sprememb. Moramo biti torej bolj ambiciozni, ko gre za dekarbonizacijo. Ne smemo več mencati, e, kaj ti stroški bodo samo uh, naraščali. Najbo, največje tveganje za ambiciozno uh, podnebno politiko je naraščajoča cena uh, Eh, nafte in nizka cena eh, oglika. To mislim, da je največja nevarnost. Mednarodna eh, agencija za energijo pričakuje, da se bo cena nafte povečevala naslednje desetletje, če tudi bi sedanji energetski svežen po vsem svetu začeli izvajati. Naraščajoča cena nafte pa bo imela tri posledice. Prvič, premog bo postal bolj konkurenčen v proizvodnji elektrike v, na Kitajskem in v Indiji. V zadnjih petih letih pa smo že opazili, da se je intenzivnost eh, porabe premoga povečala v teh regijah, namesto da bi se zmanjšala. Nekonvencionalna nafta in njena proizvodnja se bo uh, povečala v obdobju 2008 do 2030. Kitajska in Indija bosta zaradi pričakovanega naraščanja cene nafte veliko vlagale v premog in v teko, tekočinjen plin in to bo pomenilo, da bo do leta 2035 prišlo do ogromnega povečanja proizvodnje. Tega procesa se ne bo dalo zaustaviti zaradi pomankanja premoga. Ne, premoga je veliko, poceni je in fosilna goriva so na voljo še do konca tega stoletja. Problem je pomankanje prostora v atmosferi, v katerega lahko eh, emisije gredo. Zato je nizka cena oglika in visoka cena nafte nekaj, kar ogroža mednarodno klimatsko politiko. Če v zraku, v okolju, v atmosferi nimamo dovolj prostora za izpuš, izpuste, potem je samo ena Eh, pot iz te dileme, namreč tehnologija in inovacije ali če jo združimo, gre za zeleno rast. Zeleno rast potrebujemo zato, da bi odpravili posledice podnebnih sprememb in da ne bi prišlo do konfliktov zaradi tega. Inovacije so ključnega pomena za zeleno rast. Večina študij jasno kaže na naslednje. Dekarbonizacija svetovnega gospodarstva na dosleden način Torej pomeni, energetska učinkovitost je edina možna opcija. Ampak stroškovno učinkoviti scenariji vedno seveda pomenijo, da uporabimo neko paleto tehnologij, nekatere med njimi so bolj pomembne kot druge. Nizko oglična tehnologija pomeni zmanjšanje stroškov zelenega gospodarstva zmožnost uporabe obnovljivih virov energije in eh, zajemanja in skladiščenja oglika sta pomembni tehnologiji. Če bi obnovljive vire uporabili več kot jih sedaj, bi lahko eh, nekatere modele za lajšanje posledic uporabili. Cena transformacije je odvisna od domneve, o tem, kakšne so možnosti uporabe biomase. Biomasa eh, bi lahko povzročila povečanje stroškov, lajšanje posledic. Biomasa pa je pomembna v povezavi s CCS, kajti omogoča nam neto ekstrakcijo CO2 -ja iz eh, okolja in na ta način bi lahko eh, stvari premaknili naprej še en izziv bogo, bodočega eh, sistema zelene energije in zelene rasti je seveda prehod na nove vire energije. Pri tem potrebujemo dodatno infrastrukturo v Evropi, spodbude potrebujemo, nove CCS rešitve, da bomo na ta način zagotovili ustrezni no, dobavo energije. Inovativnost je pomembna za zeleno rast, kajti povezuje gospodarsko rast in nizko ceno energije. Inovacije naklonjene okolju pa bodo konkurenčne samo, če bomo dosegli ustrezno ceno premo, eh, oglika. Na ta način bomo uh, z raziskavami in, in empirično dosegli cilj. Zato so naložbe v u, empirično učenje in raziskave bistvenega pomena. Zanesljiva politika cene oglika mora biti povezana z tehnološko politiko. Inovacije za zeleno rast so nekaj, kar ne more nadomestiti politike cen oglika lahko pa dopolni to politiko. Tehnološko politiko moramo izvajati dopoln, kot dopolnilno politiko, zato da bomo eh, dosegli cilje eh, podnebne politike. Tehnološka politika brez eh, više cene oblika pa lahko ogrozi doseganje ciljev podnebne politike. V tem kontekstu naj povdarim še nekaj, kar je pomembno, o čemer je že govoril Lord Stern. Uh, ko je odgovarjal na eno od vprašanj. Pristop od skoraj na vzdolj in od spodaj na vzgor ni sta v konfliktu, ne, dopolnjujeta se. Če tudi je Köbenhavn ogrozil zaupanje v eh, pristop od zgoraj na vzdolj v mednarodni klimatski politiki, je bistvenega pomena, da mednarodne napore dopolnimo za nacionalno politiko. Zato moramo določiti nacionalne politike na ravni držav, na, na ravni mest, ne samo zato, da bi zmanjšali negativne stroške slabih opcij, temveč da bi se tudi pripravili za implementacijo bolj ambicioznih politik v prihodnosti. Kar zadeva um, tako imen carbon leakage, torej selitev virov zaradi onasneževanja okolja, je morda tukaj veliko razprav, ampak ta fenomen je zelo omejen in samo nekateri sektori so tisti, ki jih bo prizadev. Energetski eh, trgi morajo morda eh, delovati tako, da bo cena fosilnih goriv eh, se eh, povečala. In na z temi in drugimi ukrepi bo treba zagotoviti energetsko var, varnost z diversificiranjem energetskih verov. Evropa ima prednost, če bo prva, če bo vodilna. Nekatere svetovne regije pa so očitno resne, ko gre za uh, dobre podnebne politike. Kitajska, ima svoj gospodarski načrt in ima zelo ambiciozne cilje tukaj. Če bomo lahko uh, pričakovali vnaprej, kako zmanjšati emisije in če bomo videli, kakšne so zaveze drugih, eh, bomo lažje dosegli cilje. 30 odstotno zmanjšanje do leta 2030 je nekaj, kar nas bo pripeljalo na pot nizko ogličnega gospodarstva. Leta 2020 bi dolgoročni cilj 80 do 95 odstotkov znižanja emisij lahko dosegli, vendar do leta 2013 moramo postaviti si umestne cilje, do leta 2013 in 2014. S tem sem prišel do konca, sedaj naj zaključim najbolj pomembne institucionalne inovacije za pospešitev zelenih rasti je ETS, sistem trgovanja z emisijami. Mora vključiti vse, mora se vključiti v ta sistem tudi druge partnerje in to naj eh, zagotovi tudi dolgoročno in stabilno ceno oglika. Politika Evropske unije in ETS torej lahko eh, spodbudi razvoj eh, nizkoogličnega gospodarstva in zelenega gospodarstva v prihodnosti. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Mislim, da ste bili zelo jasni. To je bil, bila zelo bogata predstavitev. Te, k njej se bomo kasneje vrnili, sedaj pa Filip Delpeš. Rad bi podal svoje mnenje glede svojih izkušenj na trgu in nekaj praktičnih primerov, da se lahko hitro pomaknemo v pravo smer. Delam za globalno korporacijo in sem dejaven na področju Azije, ZDA in Evrope. In lahko vidim razlike med tremi celinami, kar se inovacij in zakonodaje tiče. Naša korporacija deluje na področju zgradbenih tehnologij in na to se bomo sredotočal. 70 tisoč zaposlenih imamo v Evropi in mislim, da je velika priložnost, če se premikamo hitro, da smo inovativni, da imamo zakonodajo, ki spodboja inovacije. Kaj počnemo v globalnih podjetjih? Investiramo v proizvodno, v raziskave in razvoj. In če imamo zakonodajo, ki je bolj inovativna, bodo lokalna podjetja začela proizvajati in tudi izvažati. In danes mislim, da imamo najbolj napredna podjetja v Evropi. Mislim, da moramo s tem nadaljevati. Naj podam nekaj primerov, da je to mogoče storiti in da so nekatere države v Evropi to že storile. Najprej, kar se varnost živil tiče. Od kmetije do mize morate zaščititi živila. Večina hrane je zmrznjena na poti v mesta, včasih pa imamo tudi svežo. In vse skupaj temeni na plinu, ki ohranja hrano svežo do trgovine, ko nakupujete. Ko greste v supermarket, imamo 1,2 tone kubičnega metra plina, ki ga porabijo, da vzdržujejo hrano svežo in 15 do 25 odstotkov ga izhlapi zaradi kompleksnih težav z izolacijo. In to je velik vir CO2 za živilsko industrijo. Ne gre toliko za električno energijo, gre za ta plin. Če ga torej nadomestimo s CO2, naravnim plinom, potem ne boste vplivali na ozračje. Vsak supermarket bi lahko veliko torej prihranil s tem. Ali je to na voljo, ali je to možno, da, ali imamo države, ki so dovolj pogumne, da bi to storile, da. Na danskem plina ni več že leta. Hrana pa je tako sveža in poceni kot kjerkoli druge. Kaj pa druge države? Da, Norveška. Švica, zelo malo v Evropi, smo lahko hitri, da, pri tem. Če bomo to storili, bomo ustvarjali delovna mesta na področju raziskave in razvoja, proizvodnje, izolacije, storitev v Evropi. In Azija in ZDA boste kupovali proizvode in tehnologijo. Potrebujemo sredstva, zakonodajo in nadzor. Drugi primer se bo dotikal tehnologije zgradb. Imamo različne skupine, ki jih moramo upoštevati. Vedno moramo upoštevati posebne cikluse za posamezno skupino. Končni uporabnik je zelo pomemben, vendar pa on pride v igro šele, ko je zgradba že zgrajena. Danes vidimo zelo malo zgradb, kjer bi uporabili vse tehnologije, ki so na voljo. Naprimer, kar se tiče prezračevanja, kar se tiče osvetljave in tako dalje. Če bomo torej napredni, če bomo izdarovali v Evropi, bomo ohranjali tudi delovna mesta. In naj podam nekaj primerov, ki to počnemo. Japonska je bila veliko bolj napredna kot Evropa. Oprostite, so bili manj napredni kot Evropa, danes pa so vodilni. Če si pogledamo drugačen primer, nafta je bila poceni v ZDA. Danes pa je nafta draga posod, razen v ZDA, pa tudi tam bo postala draga. Ne potrebujemo torej sredstva, potrebujemo inovacije. Veliko je podjetij, ki so inovativne, veliko imamo proizvodne, lahko ustvarjamo delovna mesta, ki bodo morda vodilna, vendar pa Od vas potrebujemo hitro, jasno zakonodajo, nadzor, ne vedno finančna sredstva, včasih da, ker pač eh, nekatere tehnologije potrebujejo začetna sredstva, nekatera pa so že pripravljena. In še prav posebno, kar se energetske učinkovitosti tiče, lahko tukaj veliko izboljšamo že z obstoječo tehnologijo na veliko področjih. Tukaj potrebujemo vašo pomoč. To je možno hitro izvesti in to je pomembno za Evropo in za planet. Hvala lepa za zelo jasne praktične točke. Naslednji pa je gospod Kortenhorst. Hvala lepa, gospod predsedojoče, spoštovane poslanke in poslanci, gospod in gospodje. Mislim, da Evropa lahko odigra vodilno vlogo in nizko oglično blagostanje je tisto, ki nas lahko pripelje v to. To smo danes že slišali. Samo, če bomo vodilni v naslednji industrijski revoluciji, pa lahko po eni strani ohranimo planet za naslednje generacije. Po drugi strani pa lahko ustvarimo tudi gospodarsko blagostanje, rast in delovna mesta tudi za naše otroke. Še en nauk tega popodneva pa je, da mora zakonodaja podpirati to evropsko vodilno vlogo. In ekonomisti so to sprejeli že pred kar nekaj časa. Če želite podpreti svojo industrijo, morate zagotoviti dobro konkurenco in dobro reguliran trg. Gerard Ford je izpostavil, kako pomembna je zakonodaja na področju um, svet žarnic za Philips, da so prezeli vodilno vlogo. In kako lahko pomagamo tej novi industrijski revoluciji Ne moremo z običajnimi modeli zajeti vseh elementov te revolucije. Lahko pa vidimo prednosti IKT v avtomobilskem sektorju, kjer naprimer avtomobile že kar vodijo računalniki in potem tudi na nekaterih drugih področjih, kjer IKT prevzema vodilno vlogo. Ne gre pa samo za to, da moramo torej povezati različne panoge. Prav tako to pomeni, da bomo imeli več investicij, če bodo podjetniki videli, da prihaja nekaj novega in bodo lahko to verjeli. Naj torej sedaj podam tri jasne usmeritve politik, ki vodijo do pravih ciljev. Če ste podjetnik, imate dolgoročno vizijo in Evropska unija to ima. 80 do 95 odstotno znižanje do leta 2050. Imate pa tudi umestne cilje do leta 2020 in 2030. Njegova kraljeva visokost pa je jasno dejala, da se zauzema za napore tistih v Evropi, ki se zauzemajo za 30 odstotkov že sedaj. In to ne samo zaradi podnebnih sprememb, to je potrebno preprosto zato, ker želimo biti vodilni. In če bomo imeli nizke cilje, če bomo rekli ljudem, saj ne moramo biti konkurenčni pri tem nizkobličnem blagostanju, ohranili bomo 20 odstotkov, pa bomo morda obdržali vodilno vlogo. To ni ambiciozen cilj. Če pa bomo ambiciozni in če bomo ljudem dejali, da bomo mi vodilni v naslednji industrijski revoluciji, s 30-odstotnim ciljem, potem bomo ustvarili specifični cilj, ki bi lahko vizijo spremenil v realnost. Energetska učinkovitost je še eno področje, ki je zelo pomembno, vendar pa cena oglika ni dovolj. Biti moramo zelo ambiciozni za naprave za zgradbe in za emisije v avtomobilskem sektorju. Prav tako moramo pomagati evropskim vladam, da bi ustvarili programe, ki bodo prenovili to, kar že imamo. Ne moramo čakati na dolge 40-50-letne cikle. Že sedaj moramo začeti s programi. In potem dekarbonizacija sektora električne energije. Imamo prelomno poročilo ki je bilo objavljeno na poti do leta 2050 in jasno je navedeno, da je tehnično in gospodarsko izvedljivo, da do leta 2050 v polni meri dekarboniziramo sektor električne energije, da pa to mora biti evropski projekt. To moramo storiti skupnim trgom, skupnim omrežjem. In če bomo to storili na ta način, lahko to storimo na stroškovno učinkovit način. Na kratko drzna vizija, jasni cilji, energetska učinkovitost z jasnimi standardi in dekarbonizacija sektorja proizvodne električne energije. Tako bomo postali nizko oglično gospodarstvo. Well again, Hvala lepa za zelo jasen recept. In še gospod Sorensen. Pet minut, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. IIGCC je platforma za ustvarjanje institucionalnih politik. Sodelujemo tudi z Jugoshodno Azijo in Severno Ameriko, tako da torej poznamo velike institucije po svetu in ne govorimo verjetno tudi v njihovem imenu. Mi menimo, da je ena ključnih zadev v naslednjih letih, če bi naj prišli na zeleno pot, da potrebujemo bolj trajnostni dialog med eh, oblikovalci politik in investitorji. In zato je konferenca kot je ta zelo dobrodošla. Predvsej je potrebno investirati v naslednjih desetletjih, da bi prišli na pot nizkoogličnega gospodarstva. Približno 80 odstotkov z teh sredstev prišlo iz zasebnega sektorja. Zato so zasebni investitorji ključni pri prehodu na nizkooglično gospodarstvo. Ali nam bo to uspelo, pa je odvisno veliko od politike. Zasebni investitorji in podjetja si želijo več regulacije in močnejšega, drznejšega upravljanja. Mislim, da je to zelo privlačna ponudba za vas, da morate torej spremati zakonodajo. Potrebujemo podporo za obnovljive vire energije, za energetsko infrastrukturo in energetsko učinkovitost. Prav tako potrebujemo politike, ki bodo v skladu. S trajanjem premoženja in tveganjem, ki ga sprejemamo z investicijami. Politika igra ključno vlogo pri verodostojnosti, preglednosti za politike, ki jih potrebujemo. Brez investicij, se ne bomo razvijali v smeru, v kateri bi se morali. Načeloma ni, ni take stvari, kot je pomankanje kapitala. Kapital je vedno na voljo. Vendar pa moramo poskrbeti, da bo ta kapital plemeniten. Vendar pa kapital je vedno na voljo. Seveda pa to ne pomeni, da so investitorji cinični in eh, požrešni glede na cilje. Zelo jih skrbi in večina se loteva podnebnih sprememb z vidika tveganja in si ogledajo tudi vidike priložnosti, ki jih podnebne spremembe prinašajo kot del rešitve. Prav tako so zavezani velikim naložbam v infrastrukturo in boj proti podnebnim spremembam, vendar pa institucionalni investitorji ne morejo investirati, če ni to v interesu njihovih strank. Okoljski in družbeni imperativi niso dovolj. Imeti moramo tudi investicijsko perspektivo in eh, vidik tvegan. Če tega ne bo, bodo investicije ušle. Sicer ne moramo delovati odgovorno in vedeti morate, da investicije vedno najdejo kaj drugega, če niso zadovoljne. Cancuno Kibnhavno nam glede podnebnih ciljev ni uspelo, vendar pa mora ostati ključni cilj za napredek politike, da bi imeli trajnostne cilje. S tem mislim, da bi napredovali hitreje. Po drugi strani pa globalni dogovor tudi nima vseh podrobnosti, ki jih potrebujemo za individualne postopke sprejemanja odločitev. Tukaj morate storiti to, da boste ustvarili motivacijo tudi za vas in za vas investitorje, da bodo storili tisto, kar je potrebno. To se mora storiti na nacionalni in regionalni ravni. In tukaj moramo upoštevati seveda vse zelenitev gospodarstva, energetsko učinkovitost in tako dalje. Vas pa zahtevamo sedem različnih stvari. Te več, kot si lahko zapomnite, so mi dejali, vendar pa prebral vam jo vseeno. Najprej glede na to, kar sem že dejal, mora EU sprejeti bolj ambiciozne cilje srednjeročno in seveda tudi za energetsko učinkovitost. Če nam tu ne bo uspelo, bo zelo slabo. Drugič, ambiciozni verodostojni cilji dolgoročno. 2020 je bližna prihodnost, to morate vedeti za investitorje. Prav tako morate podpirati dobre javne politike, in tudi čez panožno sodelovanje in povezovanje. Prav tako morate podpreti tehnologije in eh, tudi odreči podporo fosilnim gorivom že sedaj. In najpomembnejše, predpogoj podnebnih boja proti podnebnim spremembam so stabilne cene oglika. Brez tega nam ne bo uspelo. V bistvu je to tisto, kar investitorji potrebujejo za svoje investicije. In tako bomo prišli na pot zelenitve gospodarstva. In tako bomo lahko vsi pridobili. S tem bomo doživeli blagostanje. Politika mora torej biti racionalna in ubrati pravo pot. Hvala lepa. Well, uh, thank you very much Hvala lepa. Sedem točk ste poskusili predstaviti točno takrat, ko je poteklo pet minut, zato sem vam dal še nekaj časa več. Sedaj pa še Charles Chichester, ampak tudi seznam govornikov bomo odprli To mm, ne velja samo za evropske poslance, vprašanje lahko postavijo tudi drugi gostje. Z veseljem vam bomo dali besedo. Če se želi oglasiti tudi kdo iz ozadja, vam bomo z veseljem dali besedo, žal pa vas bom morda mogla poklicati po številki sedeža, na katerem sedite. Sedaj pa Charles, če čez 43 minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči prednost tega, da govoriš zadnji, je, da so vsi veliki že odšli in nekoliko bolj sproščeno lahko poveš kaj provokativnega, čeprav se bom poskusil temu izogniti. V prejšnji razpravi smo slišali nekaj zanimivih misli, zdi se mi, da je to zelo pomembno za celotno temo danes popovdan. Prvo je predstavil princ Charles. Kaj pa vloga potrošnika? Mislim, da je potrošnik tukaj zelo pomemben. Potrošnika moramo prepričati, da spremeni svoje vedenje, svoje obnašanje. To je tisti pravi izziv. Lord Stern je rekel, da moramo bolje pripraviti argumente za ukrepanje na področju podnebnih sprememb. To je zelo res. Re, rekel je tudi, da gre za industrijsko revolucijo. To je tema, ki so jo ponovili tudi drugi govorniki. Mislim, da res gre za to. To je velik izziv in velika priložnost. Vseeno pa moramo vedeti, kako dolgo so trajale prejšnje industrijske revolucije. Gospod Ford iz Philipsa je posredil na nekaj praktičnega. Ljudi je pač strah začetnih stroškov proizvodov z nizko porabo energije. In to je tisti izziv, s katerim se morajo soočiti inovatorje. Namreč pripraviti morajo izdelke, ki jih bodo potrošniki želeli kupiti, čeprav jih ne potrebujejo. Moj prijatelj Van den Lu pravi, da sta plin in CCS rešitev za prehodno obdobje. Prehod iz trenutnega stanja v nizkooglično gospodarstvo. Strinjam se, ampak mislim, da se ne bi omejili samo na ti dve tehnologiji. Prav gotovo bi vključil tudi jedrsko tehnologijo, ki je nihče ni omenil danes popovdan, ne glede na to, da ima v kratkem in srednjem roku zelo pomembno vlogo pri tem, da pridobivamo energijo z nizko proizvodnjo CO2 še vedno moramo videti, kako sploh deluje zajemni skladiščenje oglika. Upam, da se bo to zgodilo, ampak dokazov še ni. Gospod Edenhofer je povedal, da se boji visoke cene nafte in nizke cene oglika. Mene visoka cena nafte sploh ne skrbi, kajti to bo ljudi prisililo, da iščejo druge vire energije. Strinjam se z vami. Skrbi pa me nizka cena oglika. Ampak Tako ali tako umetno določamo ceno oglika, zato je morda rešitev v naših rokah. To je ključnega pomena. Strinjam se s komentarji v zvezi z sistemom za trgovanje z emisijami ETS. Če bomo učinkoviti pri tem, potem bomo tako pritisnili na potrošnjo goriv, ki proizvaja veliko izpustov CO2. Všeč mi je tudi predlog, da bi CO2 uporabili za hlajenje živil to je zelo praktična zamisel. Javnost pa bo prav gotovo rekla, zakaj bi uporabljali CO2, če je to tako slab plin. To je še en od argumentov, s katerimi se bomo morali spopasti. Slišali smo tudi, da potrebujemo vodilni položaj v industrijski revoluciji, ker to je tisti bonus. Če prevzameš vodilno vlogo v industrijski revoluciji, potem veliko dobiš. Zgodovina pa nam pravi drugače, po mojem mnenju. Tisti, ki se vključijo kasneje, po začetnih tehnoloških prebojih, najbolj imajo največ od tega. Želim vse dobro tistim, ki želijo prevzeti vodilno vlogo pri premiku meja na področju novih tehnologij. Gospod Sorensen pravi, da potrebujemo močnejšo vlado močnejše upravljanje za doseganje ciljev in da potrebujemo dolgoročne cilje, ki jih vodijo lastni interesi. S tem se strinjam. Ampak nekaj v zvezi z močno vlado me moti. Želim si manj vlade, zato ker ljudje se znajo sami dobro odločati. Hvala lepa, mislim, da. Sirijs bil zelo provokativen in to je dobro za razpravo. Gospa Hercog, zaenkrat ste edini na seznamu govornikov. Gospod na sedežu 205, ali to pomeni, da se želite oglasiti? Ne. Se opravičujem. Gospa Hercog, edini ste na seznamu govornikov, edini, ki ste si drznili dvigniti roko. A, še nekdo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Želim se zahvaliti organizatorjem. Zelo zanimivo je, da smo tukaj Giles. Hvala za nasvete, kdaj je treba biti provokativen. Prej sem bila provokativna, ko sem svetu zastavila vprašanje. Se opravičujem za to. Delamo na tem, da bi dosegli blaginjo in napredek v nizkoogličnem gospodarstvu in da bi spremenili energetsko politiko Evrope. To delamo v mojem mandatu in tudi v času pred mano. Zdi se mi, da se stvari preprosto ne premikajo, naložbena krivulja je zelo nizka, elektrarne so stare 40 ali več let, zato nas čaka še veliko dela. Veliko stvari smo naredili, da bi to spremenili. Samo nove naložbe lahko zagotovijo zmanjšanje CO2. Niso nova zakonodaja, ne, to, je, to so nove naložbe, ki morajo dejansko začeti delovati. Moje vprašanje za vas je. Sem inženirka in gospodinja. Naučila sem se, da voda zavre pri 100 stopinjah. Odvisno od pritiska seveda. Ampak moje vprašanje je prav to. Po vašem mnenju, kako uroča je naša voda? Kdaj bo zavrelo? nekje bomo morali doseči kritično točko in kaj moramo storiti, da bi jo dejansko dosegli, kajti takrat bo revolucija mogoča. Hvala. Kritična masa. To je zelo pomembno tudi v jedrski energiji. Oh, gospod Dixon in potem gospod Hübner. Se upravičujem. Hvala lepa, gospod predsedojoči, za besedo. Najprej želim pohvaliti pogum našega predsednika Buska, da je pripravil srečanje na vrhu o nizkooglični blagini in napredku. Zahvaljujem se tudi prisotnosti njegove visokosti. Mislim, da bo to prispevalo k napredku ne samo letos, ampak vse do leta 2050. Pred vami so številni člani poslovne skupnosti. Nekateri so spregovorili, ampak tudi številni drugi so tukaj. Želim podati poziv. Žal je več vaših kolegov že zapustilo dvorano, ampak upam, da bomo imeli več izmenjav kot je ta. Zato, da si bomo lahko izmenjali mnenja glede gospodarskih vidikov, ki so potrebni za to, da bi drugim podjetnikom in tudi oblikovalcem politik ter potrošnikom pojasnili, da ima to smisel. Pomembno pa je tudi to, da se srečamo z vodilnimi na področju podjetij zato ker to je zelo dobro. Dobro veste, da imajo težave, države težave pri prehodu na nizkooglično gospodarstvo. Dr. Edenhoferja in tudi vas, predsednik Buzek, želim vprašati, kako bi najbolje pojasnili najboljši način za prehod. Poljska ima velike težave pri tem, zelo odvisna je od premoga. Kako izgleda ta pot in kako bi lahko pripomogli k temu, da bodo oni razumeli najboljšo pot naprej? Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Morda bomo na vaše vprašanje odgovorili nekoliko kasneje. To bo prav gotovo storil gospod Buzek in gospa Hübner. Eh, Hvala lepa. V začetku se želim zahvaliti vsem govornikom. Nihče od prisotnih prav gotovo ni razočaran danes. Mislim, da smo si temo ogledali iz veliko različnih vidikov. Govorimo o zelo pomembnih temah. Nizkooglično gospodarstvo je zelo pomembna tema. Štiri stvari želim povedati. Prihranki na področju energije in energetska učinkovitost. Moja babica je vedno govorila, da je treba najprej varčevati, preden porabiš. Drugič, poraba energije. Mislim, da porabimo preveč energije, žarnice, promet, nezadostna izolacija zgradb in tudi pomankanje sistemov za ponovno uporabo toplote. Povejte mi, prosim, kako bi lahko prepričali tudi druge. Mi smo že na vaši strani. Ljudje, ljudje pravijo, da je lahko ogljik ali premog tudi vir inovacij. Strinjam se s tem. Vprašanje, ki je bilo pravkar zastavljeno, je zelo relevantno. Delno smo že dobili odgovor. Številni so rekli tudi, da je treba zakonodajo uvesti hitro. Mislim, da mora biti zakonodaja tudi stabilna. Zato, da bo mogoče zagotoviti tudi naložbe v prihodnosti. Hvala. Hvala hvala vsem govornikom in hvala Gilesu za provokativni uvod. Vsakemu govorniku bom dal minuto za odgovor, tako bomo spet v skladu z unikom. Najprej gospod Surensen, potem pa proti meni. Komentirate lahko Gilesove komentarje ali vprašanja iz publike. Izvolite. Um, yeah, but, sorry, sorry. About the anxiousness about big government. Strah v zvezi z veliko ali močno vlado. Nisem želel povedati tega. Želel sem povedati, da potrebujemo okvir za to, da storimo tisto, kar je treba. Brez vlade preprosto ni mogoče doseči nič. Vlada je edina avtoriteta, ki lahko zagotovi ustrezen okvir, ustrezno zavezo za to, da dobimo naložbe, ki so ključnega pomena. To so naložbe, ki bodo trajale 10, 15 ali celo 20 let. Gre za veliko odgovornost in če ne bomo imeli vključenosti vlad, potem preprosto ne bo šlo. Vlade so torej zelo pomembne, ampak potrebujemo inteligentno zakonodajo. Seveda lahko z zakonodajo, s pravili. Naredimo tudi veliko slabega, ampak vseeno zakonodajo potrebujemo, če želimo, da bo vse skupaj delovalo. Mislim, da je to močno sporočilo. Predsednik komisije bi prav gotovo rekel, pametnejša zakonodaja. Upam, da ni to samo muha enodnevnica. Gospod Kornhorst, izvolite. Vprašali ste me, ali voda že ure. V znanosti je jasno, da voda v smislu podnebnih sprememb že urejen. Pozvati moramo podnebne skeptike in jim pokazati, da preprosto niso dobro obveščeni. Znanost, dokazi, vsi kažejo k temu, da voda že ure. Kar pa zadeva ekonomske priložnosti, tudi tukaj voda ure. Naprimer, oglejmo si Kitajsko. 50 odstotkov inkrementalne vodne oziroma vetrne kapacitete bo nameščene na kitajskem 60 do 70 odstotkov proizvodnje oziroma kapacitete proizvodnje je trenutno na kitajskem. Kitajska je trenutno prav gotovo vodilna na področju električnih vozil in svoj vodilni položaj še izboljšuje. Kitajska poganja energetsko učinkovitost, čeprav iz nižje osnove, ampak z mnogo več zavezanosti kot katerokoli druga država na svetu. Kar zadeva industrijsko revolucijo, torej mislim, da tudi tukaj voda ure. Če se ne bomo spravili k sebi, potem bomo izgubili. Dober odgovor ste podali. Gospod Delpeš. Hvala. Mislim, da je vprašanje sedaj, kako lahko vizijo spremenimo v strateško načrtovanje. Veliko potujem in vsi so prepričani, da voda ure. Nekatere države so izjema, ampak prav gotovo niso v večini. Kdaj je pravi čas za izvajanje zakonodaje in prehoda? Če imamo, naprimer, energetiko in pripravimo jedrsko elektrarno, potem moramo računati na 50 letno obdobje. Države naprimer supermarketi, trajajo 5-10 let, ampak jasen akcijski načrt moramo imeti. Vsak dan lahko storimo nekaj, kar ni strukturno povezano z kapitalskimi naložbami. Lahko storimo več v tem prehodnem obdobju. Tukaj se morata politika in industrija srečati, pripraviti morata praktične in jasne poti za naprej. V Evropi lahko dosežemo napredek, naprimer. Nova termoelektrana na polskem je bolj zapletena. Treba zagotoviti prehod. Mislim, da obstaja tudi več manevrskega prostora, akcijski načrt potrebujemo, voda ure, večina ljudi je prepričanih, ampak pri zakonih moramo biti praktični. Gospod Edenhofer. Hvala lepa, samo dve pripombe imam. Poudariti želim še enkrat, da me zelo skrbi kombinacija visokih cen nafte in nizke cene oglika. Visoke cene nafte so najpomembnejši razlog, zakaj je premog tako konkurenčen. Indija, Kitajska se soočata z renesanso na področju premoga. Zato se je tudi intenziteta oglika povečala v preteklih letih edini način za premagovanje tega je določanje cene oglika. Zato je evropski sistem za trgovanje z emisijami zelo pomembna inovacija na socialnem področju. Potrebuje še tri dodatne korake. Evropski sistem za trgovanje z emisijami bi moral vključevati vse relevantne sektorje. Če bomo to dosegli, potem bomo imeli jamstvo, da lahko zagotovimo najbolj stroškovno učinkovite brezoglične tehnologije. Imamo torej potencial z sistemom ETS, to pa lahko povežemo z sistemi za trgovanje z emisijami iz drugih držav. To bi lahko bila zelo navdihujoča vizija za to, da ustvarjamo globalni trg z oglikom. Pametna zakonodaja bi morala biti izvedena in to pomeni, da ne uvajamo pravil, ki so nepotrebna za vse tehnologije. Imeti moramo sistem, ki bo tehnološko neutralen. To pa pomeni, da potrebujemo verodostojno zavezo k dolgotrajnemu znižanju emisij. Za me je to zelo pomemben cilj. Če bi nam to doseglo, oziroma če bi nam to uspelo, potem bi lahko znižali temperaturo vode. Tako bi lahko potem resnično sprožili industrijsko revolucijo. Prima hvala lepa vsem. Morda lahko pokažete, kako cenite prizadevanja naših govornikov za plazom. Hvala. Now, um... Dve pripombi še na koncu. Gospod Dixon. Enota za znanost in tehnologijo v Evropskem parlamentu, katere podpredsednik sem in tudi predsednik je bil prele tukaj se ukvarja številnimi dejavnostmi za razvi, razvoj tega dialoga in tudi z vami želim sodelovati. Vem, da bi predsednik Evropskega parlamenta to prav gotovo podprl. Analogija Edith Herzog o vodi, ki jo ure in o tem so potem spregovorili tudi naši govorniki, je dobra. Mislim, da bi morali vse državljane prepričati, da voda ure in zato si moramo prizadevati vsi. Sedaj pa z veseljem dajem besedo našemu predsedniku, ki zelo trdo dela, je gospodu Busku. Hvala lepa. Zahvaliti se želim vsem tolmačem, ki so z nami ostali nekoliko dlje. Hvala lepa. Upam, da ne bom govoril več kot nekaj minut. Globoko se zahvaljujem vsem našim govornikom in tudi vsem profesionalcem, ki so nam tako pomagali. Zelo dobro je, da smo se tukaj sestali. Vprašali ste me zelo konkretno vprašanje. Prehodno obdobje za določene države, ki so odvisne od premoga, je resno vprašanje. Tudi v Evropski uniji je nekaj takšnih držav. CCS, zajem skladiščenja oglika, je prav gotovo tehnologija, ki je zelo pomembna. Ne vemo pa še, ali to sploh deluje in ali deluje sto odstotno. Se bo še posebej vidik skladiščenja. To je tisto pomembno vprašanje. Cene za zajem so znane, to ni problem. Tudi različne faze proizvodnje energije so nam znane, zato to ni velik problem. Upam pa, da bo to delovalo, kajti to je zelo pomembno tudi za Kitajsko in Indijo v prihodnosti. Ne bo nam uspelo, če bomo to tehnologijo uporabljali samo v Evropski uniji. Druga možnost je seveda možnost jedrske energije, kako je povedal gospod Čičester v moji državi. To tehnologijo izkoriščamo za najkrajše obdobje pa bi si morali prizadevati za energetsko učinkovitost in za prihranjevanje energije. 20, 25, 30 odstotkov energije bi lahko prihranili, če bi se resnično zavezali k boju proti nepotrebnemu koriščenju energije. To vedno znova ponavljam. Sedaj pa še nekaj besed o razpravi. Kakšni so naslednji koraki? Tukaj govorimo o Evropski uniji in ne o Južni Afriki ali razpravi o, v Južni Afriki. Govorimo o zelo pomembni temi, kako bi vprašanje podnebja nizkooglično gospodarstvo lahko povezali z blaginjo in napredkom, z rastjo z ustvarjanjem novih delovnih mest. Kaj moramo storiti? Nekaj korakov bom predlagal. Ustvarjati moramo enotni trg za energijo. To pomeni interkonektorje. Čezmejne povezave med državami članicami. Zakaj je to tako pomembno? Ne samo zaradi cen. Cene so vedno niže na enotnem trgu. To je prav tako utemeljitev za enotni trg na vseh drugih področjih gospodarstva. V celotni Evropski uniji bi morali torej imeti enotni trg. Malcolm Harbour je vodja odbora, ki se ukvarja s tem, tudi Montijevo poročilo je dobro na tem področju. Osnova bi morala biti enotni trg. Enotni trg bi torej morali uvesti. To je zelo pomembno tudi za zeleno energijo, naprimer področje okrog sredozemlja, interkonektori za to, da bi lahko sončno energijo pripeljali iz Severne Afrike v Evropo ali vetrne elektrarne iz Severne Velike Britanije v Evropi. Tako to bi lahko dosegli z ustreznimi povezavami. Obstajajo določene težave na tem področju, ne samo med državami članicami, ampak včasih celo v okviru držav članic samih. Seveda pa bi morali ukiniti tudi tako imenovane energetske otoke. Balske države so primere tega. Zelo pomembno je to z vidika tudi, tudi z vidika cen. Na koncu se vedno odloča potrošnik. In kakšen je nadaljni korak? Govorimo o varni oskrbi z energijo. Enotni trg je tudi z tega vidika zelo pomemben. Enotni trg je torej ključnega pomena. Tudi ko govorimo o rezervah energije. In tehnologija. Razviti moramo tehnologijo ter evropski strateški načrt. Pred tremi leti sem bil poročevalec na to temo in na plenarnem zasedanju sem povedal, 10 milijard evrov potrebujemo za ta načrt takoj. Sedaj, gospa Bauer, menim, da to ni dovolj. Potrebujemo 20 milijard in to je tri leta kasneje. Potrebujemo nove tehnologije, evropske tehnologije, energetske učinkovitosti, prihrankov na področju energije. Ne bomo mogli podpirati, če ne bomo tega dosegli imamo jedrsko energijo, sončno energijo, vetrno energijo. Da, pravi gospod predsednik, čez 50 let. In še zadnje vprašanje. Uredno za denar, kajti brez denarja ni mogoče doseči nič. Potrebujemo 200 milijard evrov za interkonektorje v Evropski uniji. 200 milijard. večino teh sredstev bo moral zagotoviti zasebni sektor. Žal pa verjetno veste, da vsi projekti niso dovolj privlačni za zasebne naložbe. Zato bomo morali začeti podpirati takšne projekte z javnimi sredstvi. Zasebno-javna partnerstva so ključnega pomena. Načrt SET je prav tako pomemben. Tukaj bomo potrebovali javna sredstva in zasebna sredstva. Mislim, da bi morali povezati to z pametnimi posojili. Donacije so pomembne, ampak takšen postopek, naprimer, smo razvili v sedmem okvirnem programu. To deluje zelo dobro. Veliko napredka smo dosegli že na tem področju naložbe v raziskave in razvoj bi morale biti ključnega pomena v osmem okvirnem programu. Zahvaljujoč novim tehnologijam lahko potem dosežemo višjo stopnjo konkurenčnosti in to si naši državljani tudi želijo. To pomeni nova delovna mesta. Evropa ima izkušnje, imamo družbe in imamo tudi zamisli, zato pa moramo ustvariti ustrezno politično osnovo. Če govorimo drug z drugim in se zavedamo, da med podnebnim problemom in energetskim problemom ni razlike, tukaj je pomembna nizkooglična blaginja in napredek. Za vso zakonodajo moramo doseči napredek zato sem predlagal Evropsko energetsko skupnost. To je neke vrste okvir, v katerem bi lahko dosegli skupni napredek. Drugače bomo izgubili v prihodnosti. Vse je povezano. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Hvala lepa za izjemne govore, za izjemne komentarje in pripričan sem, da se bomo srečali tudi v prihodnosti. Hvala.